Dear colleagues, Spoštovani kolegi, kolegice, verjetno je čas, da začnemo. Začel bom takoj s prvo točko na dnevnem redu, to je sprejetje dnevnega reda. Če ni pripomp, potem lahko osnutek dnevnega reda sprejmemo brez sprememb. Imam nekaj sporočil glede druge točke oziroma okviru druge točke. Organizirali bomo izredno sejo Envija v Štrasburu in sicer 9. marca ob 7. Eh, Izmenjali bomo mnenja z podpredsednikom Timermanom glede um, razvoja. Danes imamo tolmačenje v 20 jezikih. Seja se bo tudi prenašala, na voljo pa je tudi v okviru e-aplikacije. Zdaj pa glavni točki na dnevnem redu, to je izmenjava mnen s podpredsednikom Evropske komisije Marošem Ševčevičem, pristojnim za energetsko unijo, o prihodnjem strateškem okviru za energetsko unijo. Pozdravljam podpredsednika Ševčoviča. To je njegov prvi obisk na odboru NV, odkar je postal podpredsednik nove komisije odgovoren za energetsko unijo. 21. oktober je Evropski svet sprejel sklepe glede politike o podnebju eh, in pa energetiki do leta 2030 sklepi se osredotočajo na pomen doseganja polno delojočega in pa povezanega notranjega energetskega trga. Sklepi govorijo tudi o, o ukrepih za večjo energetsko učinkovitost in za zmanjšano uporabo energije. Danes bomo v okviru izmenjave mnen govorili o prvi taki pobudi in sicer o odporni energetski politiki usmerjeni v prihodnost, ki jo komisija namenava sprejeti 15. februarja. Na naslednje ključne eh, cilje bo usmerjena strategija energetska varnost, eh, energetska učinkovitost, dekarbonizacija eh, Evropske unije, mešanica energetskih verov in sicer z namenom, da bi Evropska unija postala prva v uporabi obnovljivih verov. O tem bomo podrobneje spregovorili s komisarjem Ševčevičem. V okviru politike prihaja na vrsto tudi izvedbeni načrt Evropske komisije na podlagi sistema ETS in pa eh, ne ETS sektorja. V okviru tega se želi komisija osredotočiti na uporabo oziroma na pripravo svojih stališč glede na, na naslednji podnebni konferenci v Parizu. Pri tem je seveda izjemno pomembna, učinkovita, dobro delujoča energetska politika. Tega se zavedamo, zato pričakujemo od komisije, da bo sprejela oziroma predlagala tudi ukrepe glede eh, zmanjševanja onesnaževal v zraku. to bo izvajeno v okviru sedmega raziskovalnega načrta in to je seveda tudi v veliko korist ali naj bi bilo v veliko korist evropskih državljanov. Komisija bo predlagala oziroma predstavila tudi ukrepe v okviru svojega naslednjega načrta za leto 2015, kar je del svežna do leta 2030. Veselimo se izmenjava mnen komisarjem o vseh teh temah, zato mu z veseljem tudi predajam besedo. Izvolite. Only, uh, Zahvaljujem se vsem članom parlamenta, ki so se udeležili seje. Hvala lepa za udeležbo seje odbora Envi. Thank you very much, uh, uh, dear, dear uh, President Lavin. Hvala lepa, spoštovani predsednik Lavin, spoštovani kolegi iz Norveške, spoštovani člani parlamenta. Hvala lepa, da ste me povabili na sejo odbora Envi in da ste mi dali možnost, da se sestanem z vami v okviru te seje, seje odbora Envi. Rad bi vam predstavil nekaj uh, misli glede tega, kako pripravljamo oziroma zaključujemo okvir, ki ga bomo predstavili v podrobnostih do konca februarja. Hvala lepa za izkazan interes v energetsko unijo. Včeraj sem imel možnost, da sem eh, se pogovarjal z vašimi kolegi, člani odbora ITRE. Uh, Ta razprava je bila izjemno koristna. Jaz nisem tukaj samo zato, da bi predstavljal naše ideje, ideje komisije, temveč tudi zato, da prisluhnim vašim mnenjem in temu, kaj je po vašem mnenju najpomembnejše na področju energetike. Veselim se te izmenjave mnen in uh, koristne razprave. Energetska unija je ena od najpomembnejših nalog nove Junkarjeve komisije. Zato sem še posebej vesel, da je danes eh, ta seja organizirana. Mislim, da je to pravi čas, nekaj tednov pred 25. Eh, februarjem, ko nameravamo sprejeti svežen glede energetske unije. Veselimo se tudi pisnih predstavkov z vaše strani, smo pa vsekakor pripravljeni tudi za um, osebna posvetovanja, za vaše ustne izjave, ki jih pričakujem danes v okviru te izmenjave oziroma v okviru posvetovanj, ki že potekajo in ki bodo potekale v Rigi. Spoštovani kolegi, kolegice, prijatelji, kot je predsednik Evropske komisije že povedal v okviru svoje predstavitve o namenih komisije glede sprememb za gospodarstvo oziroma um, družbe kot celote, se tudi zdaj strinjamo o tem, da moramo več narediti na resnično pomembnih stvarih, torej na tistih stvarih, na tistih področjih, ki vplivajo na življenje naših državljanov po vsej Evropi. Zagotoviti moramo, da bodo cene ogrevanja gospodinstev resnično take, da bodo dostopne, da si jih bodo lahko privoščili oziroma da jih bodo lahko pokrili vsi naši državljani. Gre za to, da eh, majhnim in srednje velikim podjetjem zagotovimo nabavo energije po konkurenčnih cenah, da bodo res MSP-ji postali gonila rasti in pa odpiranja novih delovnih mest v prihodnje. Gre tudi za to, da bodo talenti z Helsinkov ali iz sporta lahko dosegli svoj znanstveni preboj na področju obnovljivih energij tukaj v Evropi, ne pa, da bodo morali oditi v Združene države, na Kitajsko ali kam drugam. Gre tudi za to, da svojim otrokom, otrokom v Bratislavi, da vi vašim otrokom po vsej Evropi, v Bruslju, v Berlinu in da da se tem otrokom in njihovim otrokom zagotovim, da jim nikoli ne bo treba plačevati cene za okoljske napake prejšnjih generacij. Ti cilji so zelo ambiciozni, so pa tudi dosegljivi. Zdaj smo tu, da resnično vzpostavimo ustrezno politično okolje za energetsko unijo. Trenutna geopolitična situacija, zlasti na naši vzhodni meji, poteka tako, da je postala energetska varnost še pomembnejša. Dogovor sveta o podnebno-energetskem okviru do leta 2030 je odprl vrata za res ambiciozen dogovor v Parizu. Vem, da bomo veliko naše razprave usmerili tudi v to, kako doseči dobre rezultate v Parizu in kako naj bi izvedli, uresničili, ki smo si jih zadali v okviru ciljev Evropa 2030. Tudi pogodbe v Limi so nekaj, kar je veliki ziv. Pomembno je, da je Evropa sposobna, da je bila sposobna spregovoriti v enotnem, v enem glasu. To pričakujemo tudi za Pariz. Nova komisija bo zagotovo usmerile svojo energijo v odporno, prilagodljivo energetsko unijo s politiko, ki bo usmerjena v prihodnost. Junkerjev naložbeni načrt predvideva tudi finančna sredstva za energetski sektor. In to zagotovo kaže na neko novo okolje, novo atmosfero, v kateri delamo in v kateri imamo možnosti za spremembe v tem novem okolju, imamo priložnost, da naredimo ogromen korak naprej in to je priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Gospe in gospodje, biti moramo pa tudi pošteni v naši razpravi. Doslej, v zadnjih letih, smo dosegli veliko. Povedati pa moramo tudi, da trenutna energetska politika da ni dovolj trajnostna. Cene nafte so izjemno volatilne, se spreminjajo, dolgoročne predvidljivosti ni. Večina energije, ki jo uporabljamo v Evropski uniji, prihaja izven meja unije, zlasti iz držav, ki nas eh, z dejstvom, da nam zagotavljajo energijo, vas čas postavljajo v neugoden pogajalski položaj. Energetski sistem, ki ga imamo sedaj, kaže, kako zelo smo odvisni od tujine. Mislim, da moramo jasno povedati, da je naš energetski sistem razdeljen na 28 silosov, na 28 vrtičkov, ki trenutno niso zadostno povezani, v energetskem sistemu Evrope. Dejstvo je, da so naši sistemi, ko gre za mehanizme zmogljivosti, še zmeraj zelo različni. Države članice ubirajo različne pristope. Ko gre za scheme podpor za obnovljive vire energije. Tudi finančne številke tukaj so zelo različne. Svetovni ekonomski forum je nazadnje um, izjavil, da če bi uporabili evropsko energetsko rešitev, bi lahko prištedili okrog 140 milijard evrov. In to so pomembni podatki, ki kažejo na to, da moramo resno razmisliti o reformah trga in zakaj moramo razmisliti o, o evropski energetski um, rešitvi. Ta rešitev je zagotovo ekonomsko vzdržna uh, in prinaša izjemno veliko koristi za celotno unijo. Večina od nas, ko se bo danes vrnila domov, se bo vrnila v um, tople domove, kar se nam zdi nekaj samoumevnega. Naša stanovanja so ustrezno um, topla, imamo toplo vodo, žal pa to ne drži za veliko uh, evropskih državljanov. Deset odstotkov naših uh, gospodinstv v Evropi nima dovolj za energijo, enostavno ne morejo poravnati stroškov energije, ogrevanja, ne morejo si privoščiti tistega, kar je bilo še pred kratkim nekaj samoumevnega in kar v Evropi pravzaprav postaja oziroma pomeni osnovno storitev. Ne gre pa samo za potrošnike. Evropska podjetja morajo za plin plačati do več kot trikrat več kot njihovi ameriški kolegi, kot podjetja v Ameriki največja podjetja na, podra, na področju sončne energije niso evropska. Dejstvo je, da Evropa, ko gre za energijo, zaostaja. Tudi na področju skladiščenja energije in zavedati se moramo, da je ravno to eden od predpogojev za to, da bodo naši. Uh, naše energetske mreže postale pametnejše in učinkovitejše. Jasno moramo povedati tudi, da preveč energije zapravimo in eh, da nam še ni uspelo vzpostaviti dolgoročno trajnostne nizkooglične ekonomije. To nam eh, pravijo z različnih eh, strani, tako zelene eh, nevladne organizacije, kot tudi velika industrijska podjetja. Komisija se vsega tega zaveda, zato pripravlja energetski načrt glede energetske unije. Energetska unija temelji na petih eh, tesno medsebojno povezanih razsežnostih. Do konca februarja bomo predstavili konkretne ukrepe za vsako od teh razsežnosti. Prva razsežnost eh, govori o tem, da moramo izboljšati varnost eh, dobave energije. Evropska unija je največji ovoznik energije, saj je vsako leto ovozi za več kot 400 milijard Evrope. Dejstvo je, da moramo zmanjšati to ovozno odvisnost, da moramo izboljšati raznovrstnost tako vero energije, kot tudi oblik energetskih verov. V zadnjem času smo se veliko naučili iz energetske krize. Pomembno je, da v različna slične pogodbe na um, področju dobave plin, unesemo več transparentnosti in, tako kot je povedala visoka predstavnica Mogarini, da oblikujemo ustrezno energetsko diplomacijo na ravni, ravni, Evropske, na ravni Evropske unije. Drug pomemben vidik je, da moramo zgraditi enotni notranji energetski trg, ki bo ustrezno konkurenčen. Potrebujemo energetski trg, v katerem bo pretok energije prost. Trg, kjer bodo eh, podjetja deležna ustrezne svobodne konkurence. Trg, na katerem bomo odpravili tehnične in pa regulatorne overe. Seveda se to ne bo zgodilo čez noč. Prvi korak je zgraditev močnejšega regionalnega sodelovanja v okviru Evrope. Jaz sem se v zadnjem času o tem pogovarjal z nekaterimi župani in pa s predstavniki lokalnih energetskih podjetij, ki so globoko prepričani o tem, da zmoremo zgraditi energotsko unijo in da je to potrebno zaradi um, državljanov, lokalnih uh, deležnikov in pa mest samih. Tretja razsežnost bi morala temeljiti na večji energetski učinkovitosti. Kot veste, je najbolj čista energija tista energija, ki jo sploh ne uporabimo. Dejstvo je, da bi s tem, ko bi potrošili manj energije, za njo tudi manj plačevali, um, manj bi onesnaževali okolje in uh, ohranili bi več energetskih verov. Tudi tukaj morajo biti odjemalci v samem središču eh, naše, naših zanimanj. Študije kažejo, da bi lahko potrošniki veliko pridobili od eh, boljše, bolje delujočega trga in pa boljše energetske učinkovitosti in to na različnih področjih. Naj vam opišem. Um, dve izkušnje iz eh, dveh sestankov, ki sem, si, ki sem se jih eh, pred kratkim udeležil. Na enem od njih so mi razložili, da je več kot 90 odstotkov našega stavbnega fonda energetsko neučinkovitega. Na drugem sestanku pa so mi um, zasebni vlagatelji povedali, da so pripravljeni in da jih zanima vlaganje uh, v energetski in pa gradbeni sektor in sicer v velikem obsegu. Menim, da imamo ustrezno popraševanje, imamo tudi ustrezne vlagatelje. Ta dva vidika moramo enostavno znati povezati in na podlagi tega pripraviti primerne predloge. Na podlagi teh predlogov bomo potem lahko povečali energetsko učinkovitost. Četrta razsežnost bi se morala osredotočiti na zmanjšanje onesnaževanja, ki izhaja iz eh, proizvodne energije in sicer tako, da bomo dekarbonizirali naše gospodarstva. Zdaj smo na poti v Pariz, ki vodi v energetsko unijo. Oktobra smo se dogovorili o zavezujočih ciljih, sicer da bomo emisije toplogrednih plinov zmanjšali za najmanj 40 odstotkov. To je dinamika, ki je ne smemo izgubiti. Tudi v Limi je Evropska unija dobro sodelovala, predstavnica Mogrinja in vsi ostali so dejansko govorili v enotnem glasu in eh, jasno je bilo slišati evropska stališča. To je vodilo v sklepe, ki odpirajo nove možnosti, ki bomo, upam, še bolj razvili v Parizu. Vsi pa moramo seveda upraviti delo tudi doma. Zato bi spodbudil vse, da skušajo doseči dobro in pa čim bolj ambiciozno um, pogodbo oziroma pogod, ambiciozen sporazum na področju rezerve za um, tržno stabilnost ter glede revizije sistema ETS. To je oboje povezano in mislim, da je oboje tudi močen argument, uh, ki ga lahko predstavimo našim partnerjem pri doseganju, upam, da dobrega pariškega dogovor, dogovora. Kot je predsednik Juncker že dejal, energetska unija bi morala biti najpomembnejša naloga na področju obnovljivih verov energije. To pomeni med drugim um, osredotočanje na dekarbonizacijo prometnega sektorja, sektorja, ki veliko prispeva k emisijam toplogrednih plinov. No, dovolite, da omenim še peto dimenzijo naše strategije in sicer spodbujanje obnovljivih verov energije z vlaganjem v razkave in uh, inovacije. To je bistveno ne samo na področju alternativnih verov energije, temveč tudi pri zmanjševanju porabe energije. S tehnološkim napredkom na tem področju bomo ustvarili tudi velike možnosti za izvoz, kot tudi za rast in pa delovna mesta. Pet dimenzij, ki sem jih predstavil, pomenijo holističen pristop na mnogih političnih področjih, od transporta do okolja, konkurenčnosti, kmetijstva in pa uh, industrijske politike. Uh, seveda celotna komisija z vsemi svojimi generalnimi direktorati, komisarji in njihovimi področji mora tukaj delovati skupaj, saj je to več sektorski projekt oziroma več sektorska strategija. Komisarji so pri tem pripravljeni delovati skupaj, v timu. V tem omejenem času, ki ga imam na voljo, vas ne bi rad um, obremenjeval z prevelikimi podrobnostmi. Veselim se dobre razprave, se lahko samo tako vzpostavimo ustrezno podlago za nadaljne delo. Zato bom vesel in da bom lahko prisluhnil vašim a, pripombam. Naj na koncu povem samo še nekaj glede upravljanja. Mislim, da se v zvezi s tem vsi strinjamo, da je za energetsko unijo potrebno tudi močen sistem in pa kredibilen sistem upravljanja. Jaz sem skrbno prebral dopis, ki ste ga nekateri od vas podpisali in poslali predsedniku uh, Junkerju in pa komisarju Kanetu. Uh, kot tudi meni. Parlament jemljem zelo resno. Parlament kot so zakonodajalec mora imeti ključno vlogo pri vzpostavljanju energetske unije. Zato vam lahko že zdaj zagotovim in obljubim, da bo, ko bo strategija čez približno uh, en mesec sprejeta, da bomo okviru kolegija zopet obiskali parlament in takrat še enkrat predstavili strategijo. Do takrat vas prosim za vašo podporo, saj lahko samo tako uresničimo energetsko unijo in samo tako lahko dosežemo, da bo proces res učinkovit, uspešen in da bo prinesel konkretne prednosti našim državljanom. Hvala lepa za, vaše, za vašo predstavitev. Zdaj pa lahko začnemo s prvim krogom vprašanj koordinatorjev. Koordinatorje prosim, da se držijo časa in da res uh, se osredotočijo samo na dve minuti. Peter Lisa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, podpredsednik komisije. Hvala za vašo predstavitev. Zlasti za zadnjo izjavo, ki. Uh, se je dotaknila parlamenta in njegove ključne vloge kot zakonodajalca. Giovanni Levija, François Costet, Matijas Krote, gospod Busek in mnogi drugi kolegi smo se na vas pisno obrnili, izrazili smo eh, svoje zaskrbljenosti, zlasti glede dela sveta, izrazili smo tudi poziv eh, glede prihodne strategije um, o energetski uniji. Povedali smo, da ta strategija da bi morala biti ta strategija sprejeta v okviru novega sistema upravljanja, governance system. Komisija je glede tega sprejela dokument, na podlagi katerega naj bi pri eh, strategiji sodelovala s parlamentom in tudi z drugimi. To pa za nas še zmeraj ni dovolj. Parlament nikakor ne more tukaj opraviti svojo vlogo so zakonodajalca, ker pred sabo niti nima zakonodajnega predloga, recimo direktive. In to nas skrbi. To skrbi ne samo naš odbor in odbor za industrijo, temveč tudi druge. Vi ali eh, Jean-Claude Juncker, znamo si predstavljati, kako bi lahko zastopali neko novo obliko uh, soodločanja to bi bil korak nazaj. V svoji predstavitvi ste omenili tudi vprašanje energetske učinkovitosti. Gospod Juncker se je tudi o tem jasno uh, izrazil. Um, povedal je, da zagovarja najmanj 30 odstotno zmanjšanje uporabe energije. Uh, isto so povedali pa tudi nekateri drugi predstavniki komisije. Hvala lepa, Matija Zgor. Hvala lepa, podpredsednik, najprej za predstavitev, um, ki ste jo podali zlasti glede nove prihodnje energetske unije. Omenili ste med drugim tudi zaupanje. Nova komisija nas je pravzaprav nekoliko razjezila. Namreč govori oziroma razpravlja o različnih paketih, med drugim o paketu glede um, upravljanja odpadkov, pa vendarle komisija bi morala delovati s svojimi predlogi tako, da bo vzpostavljala zaupanje, zaupanje v družbi, zaupanje v gospodarstvu, zaupanje tako, da bodo vlagateli pripravljeni vlagati svoje sredstva. Pričakujemo, da bo energetska unija izvedljiva in da bo za njo na voljo tudi ustrezno financiranje. Gospod Izagrad je med drugim govoril tudi o poti oziroma zemljevidu do Pariza. Tudi vi ste med drugim omenili diplomatski svežen glede tega. Zato bi vas prosil, da nam razložite, kdo bo na koncu imel vodilno vlogo pri poti v Pariz. Bo to podpredsednik, eh, s kom se bomo v Parizu sploh pogajali, ko gre za energetsko unijo. Je ta strategija, strategija energetske unije, tesno povezana s strategijo na področju okolja. Potem naslednja tema so cene električne energije. Kadarkoli so določene osebe, tukaj govorimo o fizičnih osebah, v situaciji, ko ne morejo več plačevati stroškov uh, električne energije, kaj se zgodi? Organizira se oziroma organizirati bi morali različne ukrepe za večjo energetsko učinkovitost. Zagotoviti bi morali kredite in druge finančne spodbude, ki bi bila na voljo tistim, ki ne morejo pokrivati uh, svojih energetskih stroškov. V prihodne bo zagotovo bistveno da bomo eh, dosegli in spostavili eh, bolj inteligentne mreže, da bo energetski trg deloval res čezmejno. Za me enostavno ni spremljivo, da, so, da je regulativa oziroma da je energetski trg tako zelo razpršen in da tudi v okviru ene države obstajajo različne energetske regije območja, za katera veljajo različna pravila. In eh, to za me enostavno ni spremljivo. Hvala lepa pa še enkrat za vašo predstavitev. Hvala, Matija, sedaj pa za EKR, gospa Giri. Hvala, gospod predsednik, hvala, komisar. Moje vprašanje se navezuje na tistega, ki smo ga pravkar slišali v zvezi z obnovljivimi viri energije. Zlasti bom govorila v kontekstu Združenega kraljestva, odkuder prihajam. Tukaj imamo ogromne potencijale za proizvodnjo energije za bibavico morja. V Swansiju, v zalivu Swansiji bomo do leta 2018 ustvarili prve eh, poskusne elektrarne. To bo poskus, vendar se mi zdi, da je to eh, neke vrste pilotni projekt, ki ga lahko potem razširimo. Eh, po celotni eh, območju Združenega kraljestva. Vendar, žal, ta projekt ni dobil nobene ali razvojne ali finančne pomoči se strani Evropske unije, čeprav je tako eh, pomemben. To je vir, ki ni pomemben samo za Združeno kraljestvo, temveč za celotno Evropo. Eh, mi smo mi edini, ki v nekaterih eh, zalivih in, in, in eh, Eh, ustih eh, izlivov rek eh, imamo te možnosti. Posod v Evropi jih je moč najti. To je ogromen potencial in ta projekt, o katerem govorim, bo 65 odstotno narejen v Evropski uniji. Torej, evropske podjetja bodo izdelala 65 odstotkov preme. Torej, vemo, kakšne so možnosti pri proizvodnji obnovljivih verov energije, teh je veliko in zanima me, ali načrtujete dati kakšno podporo takšnim projektom. Zlasti me zanima, ali boste podprli tudi eh, industrijo, ki proizvaja opremo za te vrstne elektrarne, tako da bo ta industrija ostala v Evropi. Hvala, gospod Farija, v imenu skupine Alde. Um, objetiv, da se gara v um mercado unico de energije data de há muito. 2014. E Hvala lepa. Skušamo oblikovati enotni trg na področju energije. Že kar nekaj časa si za to prizadevamo. Smo v letu 2015, mi pa še kar naprej opredeljujemo strategije za dosego tega cilja. Kaj ti to naj bi koristilo tako evropski industriji, kot tudi državljanom. Ravno iz tega naslova je vaša prisotnost na tej seji zelo pomembna. Energetska politika na nacionalni ravni je vedno bolj temeljila na nacionalnih interesih in ne toliko na skupnih interesih. Vemo, kakšne so trenutne razmere na nasnem trgu. Vi ste govorili o reformi energetske politike v Evropski uniji, govorite tudi o energetski uniji. Zato me zanima, kako vi gledate na razvoj čezmejnih povezav, zlasti ko gre za in projekte, ki so v skupnem interesu. Ali komisija morda še posebej pozorno spremlja razvoj v tistih bolj izoliranih območjih, tudi naprimer na Iberskem pa otoku obstajajo takšna območja, kaj je potem z Evropskim skladom za strateške naložbe se bo izkoriščal v ta namen ali ne. Evropa je poleg tega v preteklosti za proizvodnjo elektrike porabila precej premoga. V ZDA že izkoriščajo plin iz skrilovca, mi smo še vedno pri uporabi premoga, ta pa povzroča tudi precejšnje onesnaževanje. Vsako leto naj bi zaradi to vrstnega atmosferskega onesnaževanja umrlo 18400 oseb na milijarde evrov letno porabimo za to, da bi se borili zoper težave, ki nastanejo zaradi tega. Zato me zanima, ali lahko kakorkoli odpravite te negativne elemente. Sedaj pa kolegica konečno za skupino GUE. Dobro, če se trofno vtiče nekatere vaše kolegi. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. Drznila bi si reči, da kar nekaj kolegov danes ni v dvorani, ker vas po javni predstavitvi ne želijo več videti, čeprav smo jih osebno pozvali, da nujno pridejo na to sejo. Sama pa sem vesela, da ste danes tu in upam, da boste v prihodnjih štirih letih pogosto na naših srečanjih. Danes ste ponovno ponovili tisto, kar smo že slišali v okviru energetske unije, je problem vezan predvsem na visoko ceno energije. Ogromno gospodinstv ima težave s plačevanjem položnic za energijo. Zato me zanima, kaj boste naredili v zvezi s tem obžalovanjem vrednim dejstvom. Vsi predlogi, ki ste jih danes najavili, bodo zagotovo predmet obravnave tudi v prihodnje, ko bo enkrat potrjen dokument, ki ste ga preomenili. Že v odboru ITRE ste nastopili in govorili o tem. Mene pa zanima, kako si predstavljate končni rezultat pri teh ukrepih. Govorili ste tudi o gospodarstvu, ampak po mojem mnenju je za gospodarstvo zelo dobro, če naprimer na področju energije privrčujemo. Kaj boste storili za to, da se ne bo preveč trošilo z energijo? Potem je pa tu še vprašanje razvoja omrežja, predvsem, ko gre za prenos električne energije. Kako si predstavljate oblikovanje takšnega omrežja, če ni ustreznih povezav med omrežji na nacionalni ravni? Še posebej pri obnovljivih virih energije imamo velike težave, nimamo namreč medsebojno povezljivih sistemov, ne želimo, da bi prihajalo do izpadov energije, kot se je to dogajalo na Češkem, ko naprimer neko večje omrežje poteka preko Nemčije do Češke in v trenutku, ko nimamo recimo možnosti obnavljati in vplivati na velika omrežja, nastane težava. Namreč tudi znotraj teh velikih omrežij bodo države brez energije, ker ne bodo uspele obdelati vso energijo, ki pride do njih. Hvala, sedaj pa Eckhout, gospod Eckhout za zelene. Hvala, gospod predsednik. Hvala podpredsednik Šefčevič, da ste sem prišli in da ste nam predstavili zamisli komisije, kar zadeva energetsko unijo. Zato smo mu hvaležni. V tej razpravi, verjetno, tukaj le sem, sedaj sem vam pomahal, da me boste videli, ja vem, da je velika dvorana. Torej, verjetno se bi vsi v tej dvorani lahko strinjali, da je teh pet stabrov nekaj ali razsežnosti nekaj, kar lahko podpremo. To je nekaj vrste logični izbor. Ampak konec februarja pričakujem, da bo komisija tudi nekatera najbolj bistvena odprta vprašanja postavila na dnevni red. Kajti nima smisla govoriti na splošno o energetski uniji. Nihče ni proti njej, vsaj v nasplošno rečeno. Komisija sedaj uh, trdi, da postaja bolj politična komisija. Če je to ena od vaših prednostnih nalog, potem morate v to področje vnesti nekaj političnih vprašanj. Tri zadeve bi izpostavil. Energetska unija mora biti uh, podnebno kli eh, energetska eh, unija. Tako jo moramo imeti, kajti gre za vprašanje, kako bomo energetsko varnost in podnebne spremembe povezali med seboj. In upam, da bo ta komisija to povezala. In uh, energetska unija mora biti tesno povezana z podnebnimi spremembami. In komisija mora predlagati zavezojoče cilje, uh, kar zadeva učinkovito rabo energije. Poudarjam, zavezojoče. Drugo. Pravite, da predsednik Juncker pravi, da hočemo biti vodilni na področju obnovljivih verov eh, energije. Ampak kako, če petletna rast je do leta 2020 predvidena, po tem obdobju pa bo stopnja rasti samo eno odstotna, če bomo to sedem odstotno eh, ciljno stopnjo hoteli obdržati. In tretja stvar, neka vrste slon, ki se v vsaki sobi pojavlja. Vedno znova pravite, vsaka država članica določa lastni splet energentov, ki jih bo uporabljala. Ampak, če govorimo o energetski uniji, pa se to še naprej dogaja, je to brezpredmetno. Mislim, da moramo vključiti v ustrezni zakonodajni akt člen, da vsaka država članica ne more sama, popolnoma neodvisno od ostalih, odločati o tem, kakšen splet energentov bo imela. Hvala. Pier Nikola Periči iz FDD. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod podpredsednik komisije, tu sedim. Gospod komisar, naj vas spomnim na to, kaj so izpostavile zadnje znanstvene študije. Emisije plinov iz, zaradi uporabe fosilnih goriv niso skladne z našim ciljem. Ta pa je, da omejimo segrevanje ozračja na 2 stopinji Celzija. Rezultati teh študij tudi kažejo, da tretjina rezerv nafte na svetovni ravni, polovica rezerve plina in več kot 80 odstotkov rezerv premoga, ne smemo uporabiti v obdobju 2010 do 2050, če želimo poskrbeti za to, da se ozračje ne bo segrelo za več kot dve stopinji. Ko sem prebral nov program Evropske energetske unije, me je nekaj še posebej prizadelo oziroma mi stopilo v oči. Povezati bi morali infrastrukturo, uporabiti skupne vire in se skupaj pogajati z tretjimi državami. Se pravi, v odnosih s tretjimi državami bi morali združiti svojo pogajalsko moč. Sam sem tudi član delegacije AKP. Ena od resolucij o AKP-ju je omenila tudi to, da bi morali uporabiti tudi rudnine iz Afrike, da bi Evropska unija morala prav tako imeti možnost uporabiti te vire. Se pravi, da bi zmanjšali porabo fosilnih goriv v Evropi, s tem bi poskrbeli tudi za manjšo uporabo virov drugot. Ampak, če bi uporabljali to vrstne vire iz Afrike, ali to pomeni, da so ti viri v Afriki manj onesnažujoči, mislim, da ne, zato se ne smemo slepiti. Hvala. Zdaj pa dajem besedo podpredsedniku Šepčoviču, da se odzove na prvi krok teh vprašanj in pripomb. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Naj se najprej odzovem na vprašanje gospoda Lizeja, ki se je osredotočil na upravljanje in vodenje energetske politike in unije. Mislim, da je to nekaj, kar zanima vse člane in članice odbora. Najprej potrebujemo zelo robusten sistem vodenja in upravljanja, da bomo lahko dosegli zaveze do leta 2030. Kaj naj bi v tem robustnem sistemu vodenja in upravljanja bilo vključeno? Prvič, ta sistem mora zagotavljati, da bodo naše politike bolj usklajene, da bomo odpravili eh, vrt, eh, ograje med vrtički, da bo ta politika bolj povezojoča. V praksi je to treba uresničiti in eh, le na ta način bomo pritegnili velike naložbenike, da bodo vlagali. Če ljud, podjetja sprašujete, kaj jih zanima, pravijo, ja, lahko vlagamo v nove projekte, v eh, obnovljive vire energije, ampak za to potrebujemo stabilno politiko. Hočemo politiko, ki vemo, da se ne bo spreminjala iz dneva v dan, če želite, da bomo vlagali v to področje. Pravijo, hočemo investirati v napredne tehnologije eh, prihodnosti, ampak v ta namen potrebujemo stabilnost, ker zadeva zakonodajo. To je prvi del tega sistema vodenja in upravljanja. Potem, ta sistem bi nam moral omogočati spodbujati regionalno sodelovanje, da se izognemo nekaterim primerom, ki ste jih že vi citirali v tem prvem krogu vprašanj. Včasih eh, presenetimo sosede, ko nek, eh, nekaj, eh, neko odločitev sprejmemo in jih eh, enostavno postavimo pred eh, gotovo dejstvo in v tem primeru ne moremo sodelovati. Pa še nekaj. Parlament mora zagotoviti, da bo takšen sistem nam omogočal doseči cilje, ki jih je Evropski svet eh, oktobra lani zastavil. 40 odstotkov in najmanj 27 odstotkov obnovljivih verov energije, kar naj bo zavezujoče na ravni Evropske unije. In 27 odstotkov večja energetska učinkovitost. To je indikativni cilj, ki nam ga je zastavil Evropski svet. Četrta, četrti pomembni cilj so medsebojne povezave. 50 odstotkov teh povezav moramo v Evropi ustvariti do leta 2030. Seveda potrebujemo v ta namen tudi ustrezno zakonodajo. Treba je reformirati eh, sistem trgovanja z emisijami, torej ETS. Komisija bo pripravila predloge, ki bodo vključevali tudi sektorje, na katerih ne poteka trgovanje z emisijami. Tako bo proučila direktivo o energetski učinkovitosti, direktivo o energetski učinkovitosti stavb in druge zakonodajne akte. To bo zelo ambiciozna zakonodajna agenda, program torej, in na ta način bomo pripravili svežen za energetsko unijo. Do konca februarja vam bo komisija lahko ponudila besedila o energetski uniji, ki bodo natančno opisala, kako bomo dosegli ta prehod. Potem bomo seveda pripravili roadmap, načrt s seznamom ukrepov in roki. Poleg tega bomo pripravili dokument o tem, kako izboljšati infrastrukturo. Nekateri med vami ste zahtevali, da je treba proces pregleda tukaj bolj racionalizirati, da ne bomo imeli vse razpršeno med projekti, pa naj bodo infrastrukturni ali drugačni in da ne bo se skupaj razpršeno na regionalno, nacionalno raven. In potem bomo ta svežen o energetski uniji pripravili z načrtom za pot v Pariz. Gre za diplomatske naloge, ki jih bomo opravili v naslednjih mesecih diplomatske misije, če hočete, da bomo decembra letos v Parizu prišli do dobrega rezultata. In na koncu v tem svežnju bo tudi sporočilo o deset odstotnih medsebojni povezljivosti. Torej, do konca eh, februarja bomo pregledali tudi to zakonodajno, te zakonodajne akte in seveda bo v tem postopku moral biti aktivno vključen tudi Evropski parlament. Še eno odprto vprašanje se poraja, kako izboljšati poročanje o EU 2020 o razvoju energetske unije. Strinjam se s tistimi dvami, ki pravite, da mora energetska unija biti tesno povezana s podnebnimi spremembami. Moramo imeti en sam enoten sistem poročanja, en sam ciklus, tako da bo vse vključeno v ta poročila s enega stališča in da se bomo lažje pogovarjali z državami članicami, bilateralno pa seveda tudi z vami in s svetom v zvezi s tem, kako napredujemo s vzpostavitvijo energetske unije. Ta sistem eh, poročanja, kot sem rekel, rekel mora biti bolj racionalen, bolj fleksibilen, tako da bomo v okviru tega prišli lahko do konkretnih predlogov o tem, kje lahko še kaj več naredimo, kako lahko motiviramo države članice in kje jih je treba pokritizirati, ker niso naredile dovolj. To so seveda neke temeljne zamisli, ki bodo potem bolj konkretno razdelane, ko bomo sprejeli eh, svežen o energetski uniji, zlasti tisti del, ki se nanaša na vodenje in upravljanje in v tem postopku bo seveda Evropski parlament naš partner. Dovolite še, da se odzovem na to, kar je rekel gospod Grote, ko gre za svežen odpadkih energetska unija seveda pomeni nek seznam prioritetnih ukrepov. Med drugim bomo pripravili nov predlog, ki bo bolj ambiciozen, ki bo gledal na celotni cikl posameznih proizvodov, ne samo od trenutka proizvodnje pa do e, trenutka, ko postane odpadek. Ne, vključili bomo tudi e, uporabo virov, naravnih virov, um, embaliranje, celotni življenjski ciklus proizvoda od surovine pa do uh, odlagališča bomo poskušali v to vključiti. Na ta način bomo lahko zmanjšali celo vrsto stroškov prometa in veliko bomo lahko privrčevali pri energiji. Če samo obde, eh, torej obdelate aluminij kot eh, sekundarno surovino, lahko ogromno energije prihranite. In to je samo en primer od eh, kopanja rude do izdelave aluminija v tem, v tem primeru. Tudi krožno gospodarstvo bomo sem vključili in obvladovanje in ravnanje z odpadki v prihodnosti. Gospod Grote je govoril tudi o problemih z električno energijo v Nemčiji, ampak seveda je to problem po vsej Evropi. Kaj lahko tukaj naredimo bolje? Sedaj smo v fazi razvoja trga električne energije, ki je zelo razdrobljen. Zato ga je treba preoblikovati na novo. In to bo tudi naredila v svojih predlogih eh, komisija. Predlagali bomo novo oblikovanje trga z električno energijo. Tukaj bomo upoštevali tudi obnovljive vire energije, večje in boljše sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni, nov, novo oblikovanje tega energetskega trga nam bo namreč v korist, ko bomo poskušali doseči cilje, ki smo si jih sami zastavili. Gospod Curling je govorila o energiji iz eh, bibavice oziroma plimovanja morja in o novih tehnologijah povezanih v zvezi s tem. To sem vključil v peto razsežnost, ki sem jo predstavil v okviru razvoja in inovacij. To so gotovo tehnologije in projekti, ki jih je treba podpreti in razviti še naprej, ki bodo seveda v interesu raziskovalnih in inovativnih eh, inštitucij in komisija bo želela sofinancirati takšne projekte za prihodnosti in sicer iz eh, sklada EFSI, torej Junkerjevega eh, sklada za strateške naložbe. Iz tega sklada bo moč tudi to področje financirati. Okoli 25 odstotkov oziroma 27 odstotkov bo šlo za energetsko infrastrukturo, okoli 25 odstotkov za industrijsko infrastrukturo. Torej, na ta način bo moč spodbuditi takšne obetavne projekte v prihodnosti, tako da bodo postali komercialno spremljivi in uspešni. Gospod Farija je govoril o tem, kako bolje obvladati upravljanje omrežja TEN, železniškega omrežja. No, nekaj eh, seznamov imamo pripravljenih projektov, ki jih bomo financirali iz EFSI-ja, nekaj eh, sezn, en seznam, ki ga bomo eh, financirali iz eh, finančnega inštrumenta povezati Evropo, torej Connect Europe in iz virov, ki se nanašajo na energetsko varnostno, nekaj teh projektov pa bomo financirali iz Junkarjevega načrta. Pomeni, da bomo imeli tri, štiri eh, kanale, skozi katere bodo šli ti projekti, ki se bodo financirali in na ta način bomo lahko ustvarili več evropske dodane vrednosti. Ampak moramo imeti tudi eh, proces spremljanja, ki nam bo omogočal, takšne projekte financirati. Dosti krat države članice izgubljajo denar, čas in še vse ostalo pri projektih, ki niso dobri, ki niso napredni. Pri strukturnih skladih veste, da velja načelo, če ne porabiš, je treba vrniti in mislim, da bo treba to načelo eh, uporabiti tudi za te projekte, o katerih eh, sem pravkar govoril. Gospa Konečna je govorila o visoki ceni energentov. Preoblikovanje trga električne energije mislim, da bi, bi moralo vključevati tudi ceno električne energije na drobno. Ko si ogledate proizvodnjo električne energije, vidite, da naši stroški niso bistveno drugačni kot v ZDA, ampak imamo različne davke, potem eh, ceno prenosa energije in še nekatere druge. In zaradi tega je ta cena električne energije pri nas dva do trikrat večja, kakor v ZDA. Treba je tukaj začeti se odkrito in pošteno pogovarjati o tem, kako stvari bolje urediti, kako bolje strukturirati cene, kako pripraviti smernice za uporabo obnovljivih virov energije v praksi. Zagotoviti moramo torej, da bodo naše cene bolj eh, spremljive, da si jih bodo lažje privoščili naše podjetja, pa tudi fizične osebe. Mislim, da moramo v eko oblikovanje in energetske oznake več vložiti v prihodnosti. Vemo, kako pomembni sta ti dve zadevi za celo vrsto proizvodov. Pol rezultatov, ki smo jih pri večji učinkovitosti porabe energije dosegli, je posledica ravno te vrste zakonodaje, zakonodaje, ki je oblikovala eko dizajn in posebne eh, eko nalepke na proizvodih. To je sistem, ki deluje, ampak treba ga je samo še posodobiti, eh, nadgraditi. Podjetjem je všeč ta sistem, potrošniki absolutno ustrajajo na tem, da imajo informacije o energetski učinkovitosti proizvoda. To je dobro za proizvodnjo in to je dobro za eh, tudi zmanjšanje emisij CO2 ko gre za energetsko učinkovitost stavb. Tukaj moramo skupaj z Evropsko investicijsko banko pripraviti neke vrste okvirni inštrument, s pomočjo katerega bodo lahko občine in regije bolj drzno, bolj pogumno začele z projekti, ko gre za povečanje energetske učinkovitosti stavb. Seveda, če pridemo do enostavnih rešitev, ki so tudi mo možne, vsa privačovana sredstva si lahko razdelito porabnik energije in proizvajalec energije, to ne bi bilo slabo. Gospod Eckhout, delno sem, mislim, že odgovoril na vaše vprašanje. Torej, ne bo neka zgodba ta energetska unija, nekaj povsem konkretnega, načrt, konkretni predlogi za energetske rešitve v Evropski uniji. Šlo bo za zelo konkretne predloge, kar zadeva eh, pregled eh, in izboljšanje zakonodaje in eh, konkretne priprave za konferenco v Parizu. Seveda pa moramo delati na podlagi tega, za kar smo se dogovorili. Države članice so soglasno sprejele odločitve na podlagi sklepov Evropskega sveta in to bo seveda podlaga za pripravo naših predlogov, ki vam jih bomo predstavili v svežnju februarja. Zadnje vprašanje gospoda Pedičinja, kar zadeva ceno oglika. Ja, strinjam se z vami cena oglika v tem trenutku ni primerna. ETS sistem ne funkcionira, kot je treba. Imamo rezervo za stabilnost trga, o tem smo se dogovorili. Mislim, da lahko uskladimo tudi stališča parlamenta, vašega odbora in odbora ITRE do trialoga in latvijsko predsedstvo je pripravljeno za delo v tem okviru in zelo kmalo potem bomo pripravili predloge za reforme sistema ETS, torej trgovanja z emisijami. To je tisto, kar pričakujejo naši partnerji v pogajanjih, eh, ki se bodo nadaljevala v Parizu. Če bomo imeli ustrezno razvit sistem določanja oblika, če bo tržni mehanizem začel delovati, bo cela vrsta težav izginila sama po sebi. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Sedaj pa druga, drugi, drugi krok vprašanj, prosim, da se držite minute in pol, ki je na voljo. Gospa Grostet je prva. Prezident, monsieur le commissaire, tout à l'heure. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, prej ste govorili o enotnem energetskem trgu. Rekli ste, da želite razviti tudi pametna mesta in sprožiti proces temu zvezi, kar je dobro. Dobro je, da občine imajo možnost razvijati nove, bolj učinkovite storitve na področju ravnanja z odpadki, prometa, mobilnosti, energetskih projektov, ko gre za javno osvetljavo, ko gre za. Uh, zgradbe, te bi morale postati pametne zgradbe. S tem bomo tudi izboljšali ravnanje z energijo in upravljanje z njo. Vseeno pa se mi zdi, da moramo poskrbeti za to, da ta čudovita ideja ne bo ostala na ravni zamisli. Če pa želimo to zamisel spraviti v prakso, potrebujemo finančna sredstva. Zato me zanima, kaj konkretno nameravate storiti s tem v zvezi. Kako boste pomagali pri oblikovanju teh pametnih omrežij? Vredno veste, da imajo lokalne skupnosti danes ogromno težav pri sklepanju koncev, pri proračunu. Veliko izzivov nas čaka na tem področju, zato me zanima, kaj boste storili na področju pametnih mest. Hvala. Sedaj pa gospod Pavluči. Signor komisar. Gospod komisar, oblikovanje energetske unije, če se izognemo teoretični razpravi, pomeni, da bomo morali odpraviti tudi skrivljanja na notranjem trgu, ki trenutno obstaja, ko gre za financiranje, ko gre za porno politiko, ko gre za samo oblikovanje. Naprimer, sistem ETS. ETS je ena od močnejših točk znotraj naše politike proti podnebnim spremembam. V direktivi ETS člen 10.6 govori o tem, da bi lahko posamezna podjetja v določenih sektorjih dodatno podprli, da bi pomagali pri nošenju visokih stroškov in s tem bi se naprimer izognili tudi selitvi proizvodnje zaradi ugljikov tujino. Če si pogledamo še jeklarsko industrijo, v tem sektorju prihaja do precejšnjega izkrivljanja konkurenčnosti, tudi posamezne države članice na različen način izvajo direktivo ETS. Zaradi tega je prišlo do izkrivljanja na notranjem trgu prišlo je tudi do nacionalnega prerasporejanja posameznih sredstev skladno z okviri nacionalnih proračunov. Se pravi, da obstajajo neravnoteže tako pri BNP-ju kot tudi pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z proračunom. Na tak način ne moremo več delati naprej. Decembre parlament je sprejel resolucijo, v kateri je izrazil svoje mnenje s tem v zvezi. Pregled ETS-a sicer ni v vaši izredni pristojnosti, ampak vseeno me zanima, ali bi Evropska unija morala odpraviti vsa ta izkrivljena. Kako se nameravate tega lotiti? Hvala. Sedaj pa gospa Gerling. Hvala. V imenu gospoda Dankana bom postavila to vprašanje. Kot veste, nafta iz Severnega morja ima pomembno vlogo v Evropski uniji. Lahko bi eh, tekla po vse Evropski uniji in zagotovila večje pokrivanje potreb po energiji. Ali se boste zavzeli, da pred koncem septembra pripravite poročilo o napredku, tako da bomo lahko ocenili posledice in stanje, v katerem je ta projekt. Hvala, gospa Majsner. Ja, Hvala, predsednik. Gospod podpredsednik, tudi sama se vam zahvaljujem za predstavitev programa in imam dve konkretni vprašanji. Prvo se nanaša na energetsko unijo in govori o infrastrukturi. Rekli ste, da je pomembno graditi, zgraditi energetsko infrastrukturo v Evropski uniji, tako da bomo lahko iz severa proti jugu peljali eh, energente. Ampak zanima me, ali imate že kakšne zamisli o tem, kakšne bodo te trase. Eh, zanima me, ali se boste tukaj posvetovali s državami članicami, kajti mi se moramo potem z našimi državljani eh, pogovoriti o tem, kje bo tekla ta eh, trasa. Drugo vprašanje se nanaša na les. les. Lesa imamo ogromno v Evropi, poleg tega je eh, goste eh, vir ustvarjanja kisika in predelave CO2 v kisik. In mislim, da je treba tudi, ko gre za uh, proizvodnjo energije, upoštevati lesno maso. Govorili ste o tem, uh, da v, ener, v energetski učinkovitosti stavb lahko upoštevamo tudi les, ampak mislim, da energetsko bilanco nasploh lahko izboljšamo za večjo uporabo lesa. Zanima me, kaj vi menite o tem, kakšna je vloga lesa v celotni energetski bilanci. Hvala, gospod Juaristi. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi komisarju Ševčeviču za današnjo prisotnost. Priznam, da je glasba iz vaših ust prijetna za moja ušesa, ampak ne vem, ali se zavedate, kakšno je realno stanje, kakšna so realna sredstva, ki jih imamo na voljo. Vi ste govorili o obnovljivih virih energije, o energetski učinkovitosti, da naši otroci ne bodo plačevali za napake, ki bomo mi storili. S tem vsem se strinjam, ampak prebral sem pa tudi nekaj novic s tem v zvezi, naprimer, ko gre za hidraulično lomljenje in tam resnično tisto, kar slišim, ni glasba za moja všesa. Tudi v Španiji smo se predvsej ukvarjali z uporabo hidrauličnega lomljenja, ali to lahko prispeva prispeva k izboljšanju energetske slike, veliko sredstvo bi morali porabiti za to. Zato me zanima, ali Evropska unija zgolj pomaga velikim podjetjem, ki želijo skoriščati ta vir energije. Vi ste preodločno trdili, da moramo računati tudi na državljane, na občine in mesta, ampak v moji državi, tudi v mojem mestu, v Baskiji, se realnost odvija drugače, premalo upoštevamo mesta in državljane. Kaj je potem, naprimer, s posameznimi študijami vpliva na zdravje izkoriščena hidravličnega lomljena? Zanima me, kaj se dogaja s pogajanji o tej tipu, ali je to vključeno v pogajanja. Mislim, da so vse te tehnologije zanimive tudi za Evropsko komisijo, zato me zanima vaše stališče s tem v zvezi. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Turmes. Hvala, predsednik. Gospod komisar, energetska unija lahko postane uspešna, če bo del nje nekaj zelo jasnih projektov. Mreža v Severnem morju je nekaj, kar je omenjeno 50 eh, milijard eh, evrov, eh, naj bi v ta namen prišlo iz EFSI-ja. Eh, pravite, da je treba pripeljati energijo državljanom. No, to je en vidik. Bolj prepoznavna mora biti energetska uh, unija v obliki konkretnih projektov. Druga stvar. Eh, torej, vključevanje v energetsko unijo posameznih energetskih politik držav članice se mi zdi, da je pomembno. Konvergenčnost na tem področju nova direktiva o energiji eh, zagotavlja obnovljive vire energije za vse dele Evropske unije, vendar vem, da cela vrsta ljudi ima zelo kritične pripombe v zvezi z načrti na tem področju. Celo sedaj na eh, gospodarskem forumu v Davosu so govorili o tem pom, ampak se mi zdi, da je obnovljiva, so obnovljivi vir energije lahko nekaj, kar nam bo pomagalo uh, uspeti. Če bomo imeli ničelno porabo oziroma ničelno izgubo energije pri novih stavbah, potem bomo marsikaj naredili. Ampak 80 odstotkov eh, eh, učinkovitih, energetsko učinkovitih zgradb, uh, moramo šele narediti in sicer z prenovo eh, obstoječih eh, stavb. Eko dizajn in nalepke in tako naprej, to so vse dobre zamisli. Ampak ali boste vi in komisija to zakonodajo, kajti v zakonodajnem postopku lahko parlament odigra svojo vlogo, pripravljali in sprejemali v sodelovanju z nami. Torej, nam boste nam lahko obljubite, da ne boste tako kot Britanci, ki samo nekaj obljubljajo, potem pa ničesar ne naredijo, tudi vi delovali. Hvala. Gospod Macoroni, si naslednji. Dėkoju. ES energetinė e, sąjunga. Hvala lepa. Energetska unija bo zajamčila energetsko neodvisnost uniji. To je še posebej pomembno v luči tega, kako nepredvidljiva je dobava energentov strani Rusije in drugih, ki imajo monopolni položaj na tem področju. Energija je ena od ključnih pri zagotavljanju varnosti takšne in drugačne. Zato me zanima, kako boste spodbudili potencial, ki ga ima zelena rast? Kako boste poskrbeli za dolgotrajni razvoj obnovljivih virov energije? Kakšne konkretne obveznosti boste naložili za to, da bi zmanjšali uvoz električne energije in spodbujali uporabo lokalnih energetskih virov? Hvala. Hvala lepa, gospod Balco. Kaj se je nas odprl?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 če hočemo si zagotoviti ustrezno energijo, ne moremo odšteti. Torej, varna oskrba z energijo je nekaj, kar lahko mnoge države članice dosežemo samo z diversifikacijo tras. In eh, zanima me, kaj je sedaj z južnim tokom. Vemo, da so naša konkurenčna pravila, tista, ki verjetno onemogočajo izgradnjo južnega toka. Dobro, potem pa mi povejte, kako boste s severnim tokom, ki eh, dobavlja plin Nemčiji, ustrezno organizirali, če bo samo 51 odstotna pokritost te. Eh, teh potreb. Potem zanima me, ali se vam zdijo realni predlogi eh, ruske strani, da naj bi plinovod gradili do Turčije. Če je to nerealno, kaj lahko naredimo v Evropski uniji? Hvala lepa, kolega Belet. Hvala, gospod predsednik. Podpredsednik komisije, tu sedim na vaši desni, neposredno pred vami v prvi vrsti. V nizozemščini bi zastavil vprašanje, če smem. Dank voor uw komst naar onze, naar onze commissie. Uh, Gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli danes na sejo odbora. Veliko smo se pogovarjali o MSR-ju. Govorili smo o tem, da bi morali uveljavljati brezoglično gospodarstvo. Govorili ste o ceni oglika, o tem, da je treba najti dobro ravnotežje med ambicioznimi reformami sistema ETS in interesi ostalih subjektov. Zanima me, kakšna bo neposredna cena te reforme. Verjetno se bodo cene energije dvignile. Kaj bomo počeli potem z posrednimi učinki te reforme? V nacionalnih načrtih so predvidena določena nadomestila, kolikor vem. Kar nekaj kolegov pravi, da potrebujemo evropski poenoten sistem na tem področju, zato da bi se izognili temu, da bi prišlo do izkrivljene konkurence, da ne bi prihajalo do neenakih možnosti. Kakšno je vaše mnenje o tem? In zdaj bo vice predsednik Pavel Poc. Podpredsednik Pavel Poc. Welcome, hey. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod podpredsednik komisije, dejansko potrebujemo energetsko unijo potrebujemo tudi vse evropsko energetsko omrežje. To je osnova. Potem pa se lahko pogovarjamo o vseh ostalih zadevah. Če nimamo takšnega omrežja, potem nimamo ničesar. Če pa želimo oblikovati takšno omrežje, bi morali kot države članice zauzeti pristop skupnosti. Ampak nažalost so nacionalne vlade bile zaenkrat proti. Zato imamo težave, ko pride do želja, da, do želja, da se prenese energija preko meja. Španska energija se zastavi na španskim meji, enako velja tudi naprimer za Irsko in tako naprej. Se pravi, da bi morali države članice res prepričati v to, da potrebujemo poenoten pristop ali pa moramo pritisniti na njih veliko močneje. Zato me zanima, ali ima komisija na voljo kaj popolnoma novega, s čimer bi države članice lahko uh, prepričala, da podprajo to zamisel ali bo lahko nova komisija bolj pritisnila na države članice. Vemo, kakšen je delovni program komisije, vemo, kakšne zakonodajne svežnje bo predlagala. Politično gledano pa je to zelo pomembno vprašanje in na države članice bi morali pritisniti. Hvala lepa, gospa Višnjevska. Pani predsednica, pani komisar, vračam do kvestije aktualnosti gospod predsednik, gospod komisar. Povrnila bi se na vprašanje, ki ste ga izpostavili že sami in sicer na vašem zaslišanju. Takrat sicer nisem prejela odgovora na to vprašanje. Zanima me, kakšna bo uloga oglika v prihodnji energetski uniji, pa tudi kaj se bo dogajalo z uporabo premoga, ali bomo tudi po letu 2050 uporabljali premog ali ne. Kar nekaj držav članic, med njimi tudi Poljska, je precej odvisnih od tega vira, od premoga. Zato me zanima, če lahko računamo na večjo fleksibilnost pri upravljanju energetske mešanice. Namreč želimo si, da bi prišlo do diversifikacije pri uporabi energetskih virov, ne da bi družba za to nosila prevelike stroške in plačala preveliko ceno. V nasprotnem primeru bodo države članice morale plačati precej visoko ceno. V Šlezi, naprimer, imamo ogromno premoga. In danes je Šlezija pokrajina, iz katere se ljudje najbolj pogosto selijo če bi skušali zmanjšati porabo premoga, boste s tem precej prizadeli tisti energetski sektor in industrijski sektor, ki največ premoga tudi porabi. Tako da boste prizadeli naprimer Šlezijo na Polskem, pa tudi v Ukrajini, kolikor vem, uporabljajo ogromno premoga. Zato me zanima, ali bi te čiste tehnologije, ki jih omenjate, lahko bile deležne nediskriminatorne podpore strani Evropske unije. S tem bi, po mojem mnenju, stvarili tudi veliko novih delovnih mest v rudarskem sektorju. Če želimo postati vodilni na tem področju, bi komisija verjetno morala poskrbeti tudi za te regije, ki sem jih omenila. Hvala lepa, gospod Novnjo Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Comissário. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarju, da je danes z nami na tej seji. Na zadnjem Evropskem svetu je bila ena od točk, o katerih so se pogovarjali, tudi vprašanje energije na Iberskem polotoku. Na ravni Evropskega sveta je bilo predeljenih tudi nekaj konkretnih ciljev. Mene pa zanima, kaj nameravate vi storiti za to, da bi izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili. Rad bi konkreten odgovor na to vprašanje. Na Iberskem polotoku imamo kar 112 takšnih naftnih vozlišč. In zanima me, kaj boste storili na področju medsebojne povezljivosti. Naprimer, španski in francoski trg sta zelo slabo povezana. Samo 1,6 odstotka te energije preide iz, Špans iz Španije v Francijo. Poleg tega je ogromno držav članic odvisnih od uvoza energentov iz Rusije. Kar pomeni, da bomo morali resnično razmisliti o vseh teh vprašanjih. Mislim, da ni preveč pametno, da smo energetsko toliko odvisni od Rusije. Morda bi že na ravni Berskega potoka lahko zmanjšali to odvisnost. Kaj namerava komisija storiti s tem v zvezi? Hvala lepa, kolega Lajnen. Ja, danke, predsednik, vicepresident Energije Unije. Hvala lepa. No, ta energetska unija deluje kot misija nemogoče 28 različnih energetskih politik interesov. Ja, tukaj vam moram res zazeleti veliko uspeha. Dejstvo je, da moramo obdržati v, pred očmi spremembe na energetskem trgu. Tudi neučinkovite spremembe moramo upoštevati in opazovati. To, kar govorimo o oziroma o čemer se govori glede premoga, ali je to res učinkovito. Povedali ste veliko o ciljih do leta 2030, veliko je, pomembnih projektov, med drugim tudi na področju prenosnih omrežij, plinovodov. Lokalni proizvajalci energije so tudi govorili z vami in seveda želijo svojo ureditev, decentralizirano ureditev. Z njimi je treba sodelovati, saj eh, imajo oziroma pričakujejo veliko možnosti in priložnosti od nove energetske politike. Švica. Hvala lepa, gospa Šujica. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila komisarju, ker je prišel danes na to izmenjavo mnen. Vsi vemo, da je energija za shoda zelo draga, tako komercialno kot politično gledano. Kot unija bi morali biti zmožni preiti na nove vire, zato moramo poskrbeti za diversifikacijo verov, preveriti moramo, kaj moč temu zvezi storiti, kot ste sami rekli. Uh, Danes smo videli tudi preglednice in prosojnice, vendar na njih ni bilo Hrvaške. Govorili ste o 28 različnih zakonodajnih okvirih, zato bi bilo dobro, da na te prosojnice vključite tudi Hrvaško, novo članico, iz katere prihajam tudi sama. Države članice se lahko sklicujejo na člen, ki pravi, da ima lahko vsaka država članica svojo energetsko mešanico. Sama v tem vidim oviro pri uvajanju obnovljivih in novih virov energije. Nekatere države so si zastavile zelo jasne in odločne cilje, ko gre za delež obnovljivih virov. Vi ste omenili tudi energetska omrežja. Omenili pa ste tudi regulativno stabilnost. Zato me konkretno zanima, kako boste okrepili regulativno stabilnost, kako nameravate to izvajati. Brez ustrezne regulativne stabilnosti namreč ne bo naša energetska politika niti vidna, niti otipljiva. Se pravi, kako doseči regulativno stabilnost v sodelovanju s svetom in parlamentom, kako kljub preomenjenemu členu iz ustanovne pogodbe, ki pravi, da imajo države članice lahko svojo energetsko mešanico to tudi izvajati. Lahko te stvari nekoliko bolje pojasnite. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kadenbach. Ja, spoštovani predsednik, spoštovani podpredsednik Šepčevič, danes ste povedali veliko o tem, da se energetska unija gradi na petih stebrih oziroma petih um, dimenzijah. Povedali ste tudi nekaj o ključnih ukrepih, ki jih pripravljate. Niste pa omenili jedrske energije v teh petih uh, razsežnostih. Mnoge države, vključno tudi Avstrija, zavračajo jedrsko energijo. V okviru energetske unije pa bo verjetno jedrska energija še naprej igrala ne nepomembno vlogo. Menimo, da je treba preveriti nove sledke v jedrski energiji, nova direktiva in nove smernice glede jedrske energije eh, govorijo tudi o ravnotežju med energetsko oskrbo po eni strani in pa seveda varnosti po drugi strani. Jedrska varnost je izjemno pomembna, zato se mi postavlja vprašanje, ali ne bi bilo nujno, da bi v sporočilu o jedrski energiji poskušali odpraviti tudi konflikte interesov. Kako se nameravate lotiti tega, torej odprave uh, na vzkrižja interesov in kako namerava komisija doseči ustrezne pristojnosti na tem področju? Uh, Hvala lepa, kolega Demesmaker. Dank u wel. Uh, meneer uh, de commissaris. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, energetska politika temelji na treh načeljih. Dostopnost, trajnost Mislim, da bi morali biti tudi nekoliko bolj realni. Energetska mešanica igra pri vsem skupaj pomembno vlogo. V moji regiji, v Flandriji, smo se izredno odločili za to, da bi tudi geotermalna energija bila bolj uporabljena. Želimo zagotoviti boljši dostop do to vrstne energije. Mislim, da bi tudi drugod po Evropi lahko izkoriščali takšno vrsto energije v obmejnih območjih med Flandrijo in Nizozemsko, v Minhnu, v Berlinu, v Parizu. Zato me zanima, kako vi gledate na to novo tehnologijo, ki bi služila uporabi geotermalnih virov. Morda bi morali sprejeti kakšno pobudo na tem področju, zato da bi se stvari hitreje razvijale, da bi tudi omejili tveganja, ki obstajajo pri oskrbi z energijo. V Belgiji imamo približno eno leto na voljo načrt kako razrešiti težave z oskrbo z električno energijo. Pogosto prihaja pri našem omrežju do napak, zaradi tega prihaja do izpadov energije in ta problem bi res morali razrešiti. Predvsem imamo težave z usklajevanjem ponudbe in popraševanja. Potrebujemo inteligentna omrežja, kot ste rekli. Vem, da so v dvorani tudi predstavniki iz Norveške. In Norveška, kolikor vem, je v preteklem letu oblikovala tudi trg za električnimi vozili, ki je odigral pomembno vlogo. Eh, gospod podpredsednik, vesel sem vašega nastopa in te razprave. Energetska unija je nujna in možna. Ne potrebujemo je samo zaradi moten v skrbi, potrebna je tudi zaradi odnosa do naših lastnih energetskih virov. Sporočilo komisije in osnutek poročila kolega Saudargasa gresta konceptualno v pravo smer. Seveda potrebujemo velike energetske arterije, zanimati pa nas morajo tudi kapilare. Naša energetska učinkovitost je močno odvisna od odnosa do energetske proizvodnje in oskrbe na lokalni, da ne rečem na mikroravni. Prav tu vidim potrebo in možnost za razvoj integralnega medsektorskega razvojnega koncepta v trojčko energija, kmetijstvo, okolje sonce sije na vsakega kmeta, tudi na majhnega. Ne more imeti vsak sto krav, vsak pa si lahko postavi vsaj malo sončno elektrarno. Ne govorim romantično, ker vidim, kaj in kako že deluje na terenu. In tudi sporočilo omenja, da cene tehnologije padajo. Zmanjšanje energetske odvisnosti kmetov, ki plačujejo drage naftne derivate, bi moralo biti del celovitega energetskega koncepta. Zakaj ne bi kmetijskih subvencij usmerili tudi v ta namen? Gospod predsednik, kaj boste poduzeli za uveljavitev integralnih razvojnih konceptov na področju energije? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik. Energetski cilji do leta 2030 so že opredeljeni. Ampak v veliki večini, kot vemo, so ti cilji indikativni. 27 odstotkov energetske proizvodnje naj bi temeljilo na obnovljivih virih energije, ampak ta cilj ni zavezujoč. Enako velja tudi za nekatere druge cilje z področja energetske unije. Za energetsko unijo naj bi okrepili tudi medsebojno povezljivost, povečali varnost pri oskrbi, združili naj bi nacionalni vire, kot je rekel tudi komisar v današnji predstavitvi. Kako lahko dosežemo te cilje, če bo energetska mešanica še vedno bolj ali manj izbira držav članic? Nekatere države članice uporabljajo jedrsko energijo, druge uporabljajo premog, tretje imajo bolj zeleno vizijo energije. Potem pa so tu še naprimer ZDA. ZDA želi z nekaterimi državami Evropske unije vzpostaviti tesnejše povezave, enako velja za evropske države. Bi pa vprašal komisarja nekaj, kar so spraševali že kolegi pred menoj. Vseeno pa bi rad to še enkrat podaril. Zanima me, ali so vse te razlike med seboj skladne, ali so skladne za mislimi o energetski uniji. Zanima me, kaj konkretno boste storili. Ne mi navajati zgolj protokola ali dokumentov. Zanima me, kaj konkretno boste storili za to, da bi dejansko začeli uveljavljati energetski sektor posod po Evropi. Bi pa izkoristil to priložnost za to, da vas poprašam še o nečem. V kolikšni meri, če sploh želite podpreti raziskavo in uporabo novih virov energije za proizvodnjo čistejše energije? Hvala lepa, gospod Šlek. Zahvaljujem, gospodine predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu sem. Najprej bi rad čestital podpredsedniku Ševčeviču, zato ker vlaga res ogromno truda v svoje delo, posvetuje se z vsemi zainteresiranimi stranmi. Mislim, da je to spoštovanja vredno. Dobro je, da smo soglasni glede energetske unije. Bi pa tu rad nekaj povdaril in prejel tudi odgovor s tem v zvezi. Gre pa za energetsko skupnost. Energetska skupnost, naj vas spomnim, temeli na sporazumu iz leta 2005. Začel pa je veljati ta sporazum leta 2006. Osem držav članic je podpisnic tega sporazuma. Ukrajina, Moldavija, Turčija in Norveška sta pridruženi državi, balkanske države pa so ponopravne članice. Zanima me, ali boste spremenili odnos do te skupnosti, Evropska unija je na vse zadnje prav tako podpisala ta sporazum o energetski skupnosti. Kakšen odnos bo zauzela Evropska unija do energetske skupnosti? To me zanima še posebej zaradi tega, ker smo države Zahodnega Balkana predstavile kar nekaj predlogov v zvezi z termoelektrarno na Ugljanu. S tem bi lahko spodbujali nizkooglično gospodarstvo. Evropska unija bi morala vplivati na te države, da ne bodo le te začele graditi termoelektraren, ki uporabljajo premog, kajti s tem se bo ozračje še bolj onesnažilo. Je pa kar nekaj teh držav Zahodnega Balkana članic za vstop Evropske unije. Kaj lahko stori država kot je Hrvaška? ki je članica Evropske unije. Mi smo predlagali izgradnjo termoelektrarne ugljen, ki bi uporabljala premog. Kako je to skladno z cilji dekarbonizacije? Hvala lepa, gospod Kovačev. Uvažajem, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Sam bi se vam rad zahvalil, ker ste predstavili ta program tudi našemu odboru. Pred nekaj leti je kar nekaj držav članic Evropske unije vložilo ogromno sredstev v obnovljive vire energije. Šle so celo dlje od predpisanih ciljev. Rezultat tega je, da so se precej povečale malo prodajne cene energije v teh državah. Zato me zanima, kaj namerava komisija storiti za to, da bo zeleno gospodarstvo, zelena energija bolj privlačni za. Vlagatelje, kako boste omejili rast maloprodajnih cen energije? Kaj boste storili za to, da bi bolj usklajeno in bolj učinkovito izvajali zakonodajne ukrepe, ko gre za statistični transfer, ko gre za trgovanje z energetskimi dovoljenji? Kaj boste storili za to, da bodo ti mehanizmi postali bolj učinkoviti? Hvala lepa, gospod Dali. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi podpredsedniku komisije, da je danes z nami. Hvala, da se z nami pogovarjate o ključnih prednostnih nalogah energetske unije. Moram reči, da sem bila vesela, ko sem videla, da je eden od petih stebrov, o katerih ste govorili v kontekstu Evropske unije in kot so opredeljeni tudi v vaši predstavitvi, viza na raziskave in inovacije. Sama iskreno verjamem, da raziskave in inovacije v energetskem sektoru lahko prispevajo k doseganju podnebnih ciljev sama bi si želela, da bi komisija ponudila več podpore za raziskave, ki so vezane na razvoj in energijo. S tem bi lahko že poskrbeli za ustrezen energetski prehod. Lažje je te stvari verjetno zapisati na papirju, teže je tisto, kar je zapisano na papirju, spraviti v prakso. Več informacij bi želela imeti tudi v zvezi s ključnimi ukrepi, ki jih namerava komisija sprejeti za podporo novi tehnologiji, tako da bo Evropska unija postala vodilna pri tehnologiji z področja obnovljivih virov. Ali namerava komisija tudi prispevati ustrezen okvir za pomembno novo tehnologijo, ki bo tudi kapitalsko precej vredna? Ali boste vlagali v alternativna goriva, zato da bi ustrezno pravili prehod med trenutnim stanjem in potem dekarbonizacijo tudi transportnega sistema? Hvala. Eh. Hvala lepa gospod Zani. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod podpredsednik komisije, tudi sam bi se rad pridružil vsem tistim, ki so vam čestitali za ta povzetek, ki nas je kar spodbudil k razmišljanju. Vsi se pogovarjamo o tem, kako oblikovati energetsko unijo. Energetska unija je bistvenega pomena za prihodnost Evropske unije. Zato bi morala ponuditi prave alternativne rešitve. Čim hitreje bi jo morali oblikovati, še posebej glede na zaskrbljujoče izjave, ki smo jih slišali v zvezi s tem, kakšne namere ima Rusija za prihodnost. Bi pa rad izpostavil še konkretno vprašanje. Iskreno rečeno, gospod podpredsednik, imam resne pomisleke glede dejanske politične volje in predanosti nekaterih držav članic pri izvajanju dogovorjenih ukrepov, ki so povezani z oblikovanjem Evropske energetske unije. Na ravni držav članic obstaja kar nekaj skrivljajočih načrtov. Nespoštovanje skupnih načel bi dolgoročno gledano lahko spodkopalo naša prizadevanja pri iskanju alternativnih virov pri diferencijaciji energetskih virov in dobave. Nedavno je Mačarska sprejela zakonodajni akt, s katerim nalaga dodatno obdavčitev sončnih celic. Tudi, ko gre naprimer za nevarne odpadke, naprimer, ko gre za akumulatorje, iz katerih teče nevarna kislina. Sklenjenih je bilo tudi nekaj tajnih sporazumov, predvsem, ko gre za jedrsko termoelektrarno, pač dve se imenuje. To je v nasprotju z vašo strategijo, zato me zanima, ali bo komisija poskrbela za to, da ne bi še naprej sklepali takšnih sporazumov, ki bodo spodkopali energetsko unijo. Vsi skupaj moramo sodelovati, če želimo doseči cilje. Hvala. Uh, Hvala lepa. S tem pa tudi zaključujemo krok. Eh, vprašanj. Gospod Sorina ima še besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik. Razpravo bi rad zaključil z zelo konkretnim vprašanjem. Še prej pa hvala lepa za vašo prisotnost na današnji seji. Uh, Prej ste najavili, da se boste osredotočili predvsem na oblikovanje zelo jasnega, kompleksnega, medsebojno povezanega strateškega modela. In v okviru tega modela bi morali zmanjšati predvsem negotovost. Ena od zadev, na kateri bomo morali še delati, pa je povezana z oblikovanjem enotnega trga. Poskrbeti moramo za povezave. Te medsebojne povezave so ključnega pomena za pameten, prost notranji trg. Energetsko-podnebni svežen, kot veste, to vrstne povezave opredeljuje kot prostovoljne in nezavezujoče. Gospod komisar, v direktivi o energetski uniji bi morali vse te cilje z področja medsebojne povezljivosti omrežji morali opredeliti kot zavezujoče cilje. To je tisto, kar moramo zagotoviti, če želimo v okviru tega svežnja zagotoviti močno energetsko-politično širino. Hvala lepa vsem za vprašanja. Dobili smo vprašanja od 23 različnih članov. Zdaj pa predajam besedo podpredsedniku, gospodu Šepčoviču in ga prosim, da odgovori na vprašanje. Pa veliko sreče mu želim. <laughs> Potreboval bom, ja, srečo, zagotovo. Vsem najlepša hvala za vprašanja, hvala tudi za res zelo dobre pripombe glede moje predstavitve. Zagotovo bomo upoštevali vse to, kar smo danes slišali pri um, dokončnem izoblikovanju našega predloga. No, jaz bom skušal odgovoriti na čim več vprašanj. Naj začnem s prvim. Gospa Groštat ga je postavila zagotovo pa se navezuje tudi na tisto, kar smo slišali od gospe Majstar in gospoda Poca. Šlo je za vprašanje o o mrežjih, o pametnih omrežjih in o nacionalnem pristopu k energetski politiki. Naj no, sem razmišljal, kaj bi lahko bil največji izziv pri uspešni zaokrožitvi energetske unije. Zagotovo bo največji izziv spremeniti mišljenje. Mišljenje z nacionalnega k res evropskemu mišljenju. Ko razpravljamo o politiki z ministri pristojnimi za energetiko, zmeraj znova ugotavljamo, s kako različnimi pristopi prihajajo ministri na naše sestanke, na zasedanja. In ravno ta proces je treba preukreniti. Ministri za energetiko morajo postati veliko bolj udeleženi v samem procesu. Isto velja pa tudi za lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti morajo pritisniti na tako ministre za energetiko, kot tudi za ministre za finance, da bodo skupaj oblikovali evropske rešitve, ki bodo upoštevali seveda tudi stroškovni vidik energetske politike. In to zagotovo je izziv. Vse karte so v naših rokah, mi moramo samo ustrezno te karte uporabiti v igri, ki jo igramo. Ko govorimo o pametnih mestih in pametnih omrežjih, brez pametnih omrežij ne moramo izgraditi pametnih mest. V Davosu smo med drugim govorili tudi o naših izkušnjah, izkušnjah, ki smo jih nabrali v zadnjih letih. Podjetje ABB je podjetje, ki se osredotoča na energetsko infrastrukturo. In podan je bil primer, da če bi sedaj na eni ulici v recimo kateremkoli mestu v Evropi priklopili napolnjanje pet električnih avtomobilov, bi prišlo do pomankanja oziroma do eh, zloma energetskega električnega omrežja. Samo pet avtomobilov. Pomisliti moramo na to, kako naj bi ravnali oziroma v kakem okolju naj bi delovali um, porabniki električne energije v prihodnje. Uh, pomisliti moramo na to, kako preobrniti njihovo načrtovanje uporabe energije. Tudi to spada k oblikovanju pametnih omrežij in pametnih uh, mest. V Italiji, da nimam, so zelo daleč že prišli z načrtovanju pametnih omrežij. Potem V mnogih državah že obstajajo vrhunske nove tehnologije. Pomembno je, da se te tehnologije ustrezno uveljavijo, da se ustrezno uporabijo in izkoristijo. Namen tega je, da bi omogočili našim državljanom uporabo večjega obsega obnovljivih energentov in da bi njim pravzaprav dali večjo vlogo v tem energetskem ciklu. Pomembno je tudi zagotoviti ta dvosmerni pretok energije znotraj naših omrežij. Zato bi morali nadaljevati z elektrifikacijo naših eh, prometnih poti, avtocest in drugih. Če govorimo o pametnih mestih, kaj to pomeni? V prvi vrsti pametno mesto pomeni pametno porabo energije. Pametna mesta pomenijo tudi pameten prevoz, javni prevoz, potem prevoz, eh, ki ne oddaja izpustov CO2, prevoz na električni pogon. Vse to so predpogoji za razvoj in seveda potem tudi uporabo nove tehnologije. In to je tudi izziv, ki ga moramo sprejeti, zato da bomo lahko dosegli napredek pri doseganju bolj pametnih omrežij. Več vas je postavilo vprašanje o učinkoviti rabi energije in o tem, kaj storiti z obstoječim stavbnim fondom. Povedal sem, da je več kot 80 odstotkov našega stavbnega fonda že zastarelega v smislu energetske porabe. Položaj tukaj je res zelo težak. Um, župani želijo, da se več stori na ravni Evropske unije, več želijo od komisije, več želijo v smislu dajanja dobrih praks. Slišimo pa tudi previdnostne glasove iz mnogih logov, ki omenjajo načelo subsidijarnosti, omenjajo tudi to, da naj bi na lokalni ravni, tudi na ravni občin sprejemali odločitve o energetski politiki. V naših mestih živi 80 odstotkov evropejcev. Navajeni so na vse elemente sodobnega življenja v mestih, med drugim tudi uh, onesnaženje, promet, uh, letalski promet in tako naprej. In um, mesta bi bilo treba preoblikovati. Razmisliti moramo, kako lahko izkoristimo potencial mest, njihovih županov in kako jih lahko enostavno uklopimo v ta proces, ki ga zdaj izvajamo. Kako lahko ta proces pospešimo? To je tudi pomembno vprašanje. Mislim, da imamo v mnogih državah, v Bolgariji, v Romuniji, odlične izkušnje z izboljšanjem energetske učinkovitosti. Tudi izmenjava dobrih praks, izkušenj tukaj je izjemno pomembna, uporaba sklada, eh, ki ga zagotavlja Junkareva komisija, je pomembna. Vse različne oblike podpore lokalnim skupnostim pri doseganju večje energetske učinkovitosti. Župani bodo zmeraj pripravljeni. Um, spregovoriti o svojih dobrih izkušnjah, izkušnjah recimo v javnih stavbah, v šolah, v bolnišnicah. Um, potem uh, veliko je na lokalni ravni izkušen o delitvi stroškov različnih projektov med javnim in zasebnim sektorjem. Pa vendarle, če želimo pa večje projekte, ne samo posamezno šolo, posamezno bolnišnico, potem je treba tudi načrtovati večje projekte. Eh, ki bodo obsegali več stavb in kjer bodo tudi začetne investicije seveda bistveno više. Zato potrebujemo ustrezno posvetovanje, ustrezne nasvete, ustrezno kapitalsko podporo, ki bo omogočila pozitivni razvoj v celotni uniji. Evropska investicijska banka ima tukaj pomembno vlogo, saj bo razvila različne inštrumente namenjene ravno programu povečanja energetske učinkovitosti. Gospod Ovljuči je med drugim omenil sistem trgovanja z emisijami ETS. Osvetoval je tudi energetsko intenzivne industrijske sektorje. V mnogih delih Evrope so razmere izjemno težavne. Prihaja do ukrepov na področju uporabe premoga. Mnoge, mnoga podjetja, ki uporabljajo premog oziroma podjetja, ki oddajajo CO2, se želijo preseliti drugam, v druge dele sveta, zaradi tega, ker imajo tam boljše pogoje. Mi jih hočemo prepričati v nasprotno z različnimi spodbudami. Kar se tiče poti do Pariza in načrta glede predstavitev v Parizu, zagotoviti moramo tudi z našim delovanjem, da bodo pogoji za različne gospodarske subjekte, enako vredni, da bodo imeli vsi enaka izhodišča. In to moramo pokazati in potem zagotoviti tudi globalnim partnerjem. Samo tako se nam bodo pripravljeni pridružiti. Bistveno zato je, da v Parizu dosežemo dobre rezultate. Se bomo samo tako lahko vzpostavili ustrezno gospodarsko okolje. Naj omenim še pomembne uh, projekte za um, energetsko varnost, kot so projekti v Sredozemlju, v Severnem morju. Eh, kako lahko še posebej povdarimo pomen teh velikih uh, projektov? Pomembno je, da ga zaradi tega, ker so pomembni za naš nadaljni razvoj, tudi iz vidika sedanjih odnosov z Rusijo, z Gazpromom. Pomembni so ti novi projekti zaradi večje diverzifikacije na energetskem sektorju, pa tudi zaradi cen. Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede mojega obiska v Moskvi. V Moskvi smo se odprto, iskreno pogajali na vseh eh, ravneh, od politične ravni do drugih ravni. Slišali smo željo po ponovnem začetku energetskega dialoga. Jaz sem drugi strani jasno povedal, da želimo videti otipljiv napredek pri razvoju eh, sporazuma iz Minska. To je po našem mnenju predpogoj za nadaljevanje oziroma za izboljšanje odnosov med Rusijo in Evropsko unijo. Žal pa ste priča temu, kar se je dogajalo v zadnjih nekaj dneh to, čemu smo bili priča v zadnjem času, seveda naš položaj otežuje. Predsednik uprave Gazproma je podal še eno zelo presenetljivo izjavo in ta zadnja izjava kaže na neke vrste premik na strani Gazproma, tako pri njihovem poslovanju in eh, komuniciranju z eh, poslovnimi partnerji. Komunicirajo na tiskovnih konferencah. 63 milijard kubičnih metrov naj bi zdaj prenesli preko Turčije. Po našem mnenju to ekonomsko ni opravičljivo, prav tako, tako velike količine plina sploh ni. Turčija bi verjetno um, potrebovala 15 milijard, uh, ostali še 15. Kako naj opravljamo teh 30 milijard um, kubičnih metrov? Uh, Po drugi strani je treba tudi reči, da obstajajo podpisane pogodbe, ki jih je treba upoštevati. No, ta izjava, ki smo jo pred kratkim slišali, je res močna izjava. Zagotovo mm, bomo na podlagi tega vendarle morali odpreti razprave o nečem, kar bo ekonomsko zdržno in pa predvsem realistično. Delati bomo morali tudi na diverzifikaciji lasnih verov. Delamo na tem, da bi uh, lahko izkoriščali nove vire plina. Eh, tudi preko eh, južnega koridorja bi ta plin eh, prenašali, vzpostavlja se južni konzorci. Treba je seveda ustrezno zastaviti nov akcijski načrt in nasplošno načrt povezovanja evropskih odjemalcev z novim povezovalnim vodom. Omenim naj tudi platformo plina za sredozemlje. Obstajajo nove povezave ali možnosti novih povezav z Alžirijo, možnosti, eh, novih možnosti kar, je kar veliko. Pomembno je, da poenotimo naše stališče, da vodimo enotno energetsko diplomacijo in da se države članice na področju plina res povežejo. Kdo bo pokazal solidarnost, eh, če bo konkretna država članica zašla v težave? Solidarnost zagotovo je potrebna za to, da bo Unija še močnejša kot v preteklosti. Gospod Klaud Turmes je postavil vprašanje. glede naših zakonodajnih dejavnosti in kaj pripravljamo tukaj. Jaz sem bil preodgovoren za medinstitucionalne odnose, tako da se zavedam pomena dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Naj nakratko povzamem. Jasno je, da bomo morali revidirati zakonodajo o um, obnovljivih verojih, eh, energetske učinkovitosti, ekološkega označevanja in pa energetsko učinkovitih stavbah. Načrtujemo tudi evropsko strategijo za področje ogrevanja oziroma toplotne energije ter strategijo glede financiranja pametnih um, stavb. Evropski parlament bo v ta proces zagotovo ustrezno udeležen. Sodelovali bomo v procesu so, zakonoda, so zakonodajalnem procesu, to vam lahko zagotovim. Od Evropskega parlamenta pričakujem vso pomoč pri izgradnji Evropske energetske unije. No, dovolite mi, da se odzovem še na nekaj eh, vprašanj, ki se nanašajo na povezovanje naših omrežij. Konec februarja bomo predstavili prvo sporočilo o tem, kako doseči 10 odstotno medsebojno povezljivost v Evropski uniji. Do leta 2030 bomo seveda morali izpolniti veliko bolj ambiciozne cilje. Po mojem mnenju bo pri tem še posebej pomembno naslednje. Bolje bomo morali upravljati projekte plinovodov oziroma na splošno prenosnih omrežij. Jasno bomo morali videti, kaj posamezne države članice načrtujejo, koliko so dosegle, kje so problemi in kako lahko zagotovimo, da se bo ne upoštevala le nacionalna perspektiva, nacionalni vidiki, temveč da bo dovolj pozornosti namenjene tudi čezmejnemu elementu. Torej, pri vsakem projektu bomo spremljali, koliko je bilo storjeno za odpravo administrativnih ovir in kakšna pozornost je bila dana čezmejni razsežnosti. Zaslišali smo tudi vprašanje glede in sicer gospa Karabah ga je postavila, glede jedrske energije. Mi smo skrbniki pogodbe. Seveda moramo pogodbo spoštovati. Spoštovati moramo člen, ki daje pristojnosti državam članicam o oblikovanju spleta energentov, Mi se trudimo, da bi čim bolj izboljšali zakonodajni okvir na področju jedrske energije, jedrske varnosti, gospodarjanja z jedrskimi odpadki, eh, potem eh, zaščite pred radioaktivnim sevanjem. Okvarjali se bomo tudi z investicijami v obstoječe jedrske elektrarne. Naš namen tukaj bo zagotoviti ustrezno izpolnjevanje varnostnih zahtev. In eh, po izkušnji s Fukushima smo v tesnih stikih in se redno posvetujemo svetovalci za področje jedrske varnosti. Slišali smo tudi vprašanje glede jedrskega goriva. Seveda, mi se zavedamo pomena eh, ustrezne energetske mešanice. Tudi, če imate nekje um, reaktorje, potem lahko dobite, glede na tehnične specifikacije, jedrske vere oziroma jedrska goriva od drugot zunaj Evropske unije. In seveda bomo morali zagotoviti, da bo ustrezna da bo no, ustrezen pristop zagotovljen eh, za vse vire energije. No, potem smo slišali se vprašanje glede energetske skupnosti. S to skupnostjo sodelujemo dobro. Povedal sem že, da je energetska unija zveza, ki se ne zaustavi na mejah eh, Evropske unije. Tudi države članice energetske skupnosti so del našega procesa spostavljanja energetske unije in mi se veselimo tega, da bomo lahko um, širili evropske standarde tudi na trgih držav članic evropske skupnosti. Kaj ti na ta način bomo lahko bolje povezali in vključili različne energetske sisteme, v energetsko unijo. To seveda je izjemno velik izziv, pa tudi naloge, da nimo Ukrajine. Ukrajina je zdaj v izjemno težavnem eh, prehodnem procesu od um, popolne odvisnosti od Rusije do modernizacije svojega energetskega sistema in naloga Ukrajine pri tem je ehm, res posodobiti svoj energetski sistem za voljo svojega gospodarstva. Gospod predsednik, skušal sem res odgovoriti na večino vprašanj, mogoče prav na vsakega nisem odgovoril. Um, vidim, kako vaš generalni sekretar gleda na uro uh, in to verjetno pomeni, da moram počasi zaključiti. Še enkrat vsem hvala za vprašanje pripravljen sem odgovoriti prav na vsa vprašanja, na nekatera zdaj le osebno nisem mogel odgovoriti, bom pa zagotovo se odzval na prav vsa vprašanja tudi v prihodnje. In upam, da bomo imeli podobno razpravo takrat, ko bo sveženo v energetski uniji sprejet. Presence. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala za vse odgovore. Veseli smo tudi, da ste pripravljeni se udeleževati naših sej tudi v prihodnje. Isto velja tudi za ostale podpredsednike. Hvala lepa še enkrat za vse odgovore, ki ste jih eh, podali danes. Mnoga vprašanja so vam bila postavljena. Tako, za minuto bi eh, zaustavil sejo, zato da zaokrožimo razpravo z gospodom Ševčevičem, na to pa bomo začeli z drugo točko na dnevnem redu. Hvala lepa še enkrat. Colleagues, can we start the debate, please? Kolegi, prosim, če lahko zopet začnemo. Okay, so uh, our next uh Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o novi gozdarski strategiji Evropske unije za gozdove in gozdarski sektor. Besedo dajem eh, pripravljavcu mnenja, gospodu Gambosu. Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da lahko danes predstavim to mnenje Govori pa o novi gospodarski strategiji Evropske unije za gozdove in gozdarski sektor. Upam, da se bodo politične skupine odzvale na ta predlog, da bodo še dopolnile svojimi predlogi. Odbor Agri je pristojni odbor, zato poročilo tudi odbor ITRE bi lahko odigral pomembno vlogo, ko gre za prihodnost evropskih gozdov. Preden se spustim v samo vsebino tega mnenja, bi rad izpostavil par točk, ki so po mojem mnenju zelo pomembne. 3,5 milijone oseb je zaposlenih v tem sektorju na evropski ravni, predstavlja tudi 7 odstotkov BDP-ja na evropski ravni. Se pravi, da tu ne gre zgolj za varovanje okolja in narave, čeprav je to pomembno. Opravka imamo torej s objektom, ki nam pomaga tudi pri iskanju izhode iz gospodarske krize. Kot drugo, gozdovi sicer niso v pristojnosti skupnosti zato je treba tu upoštevati načelo subsidijarnosti, ne zgolj na ravni držav članic. Pomembno je tudi to, kar počnejo regionalne in lokalne vlade in organi, ki so pristojni za to področje. Seveda vedno delamo na podlagi tega, da mora ukrepati pristojni organ, ki je najbliže petičnemu gostu. Mnenje, ki smo ga pripravili, želi predvsem zagotoviti ravnotežje med okoljskim socialnim in gospodarskim vidikom. Konkretno bi morali ukrepati na vseh treh področjih. Želimo si zagotoviti trajnostno upravljanje z gozdovi, shajamo pa iz načela, ki velja predvsem za sredozemske gozove, ne toliko za gozove na severu Evrope. Gost, ki se ne požge poleti, je boljši kot gost, ki zaradi požarov, naprimer, izgine poleti, kajti s tem se lažje zavaruje celotna fauna in flora. Pa vseeno, ali gre za zasebne ali javne gozdove. Zato bi potrebovali konkretne ukrepe, naprimer, ko gre za oblikovanje pašnikov v tej gozdni panorami. To bi moralo biti del skupne kmetijske politike, kjer govorimo v prvem in drugem stebru o travnikih, in pašnikih in o trajnostnem kmetijstvu. Potrebujemo tudi konkretne spodbude, naprimer posebna plačila za gojenje gozdov, še posebej za majhne zasebne lastnike, ki bi sicer v takšnih okoliščinah težko skrbeli za gozdove. Zato moramo pripraviti ustrezne načrte za ravnanje z okoljem. Države članice ne bi smele nalagati dodatnih birokratskih ovir, ko gre za gozdove, že tako ali tako imamo težave z upravljanjem z gozdovi, veliko je opuščanja gozdov in zaradi tega imamo težave. Naj pojasnim še zadnji odstavek tega mnenja, ko gre za uporabo pojma odgovornost lastnika. Ta mora tudi predstaviti načrt za upravljanje z gozdovi in vsi akteri, ki delajo na tem področju, bodo na podlagi tega načrta lahko usporedno delali na podlagi istega načrta, ko gre za upravljanje. Če poenostavim, administracija ne bi smela preprečevati gozdnim upraviteljem, da imajo tudi koristi od upravljanja za gozdovi. Če se lotim bistva, gospodarstvo nam trenutno ponuja odlično priložnost za to, da poskrbimo tudi za gost, kajti zauzemamo se za zeleno raz, za ustvarjanje zelenih delovnih mest. Če želimo to doseči, potrebujemo zdrave in kakovostne gozdove. Gozdovi predstavljajo tudi veliko priložnost za to, da ohranimo veliko naravno bogatstvo v smislu fone, fla, flore in faune. Boriti se je treba proti opuščanju podeželja. Mlade treba spodbuditi k temu, da začnejo delati tudi na podeželju in skrbeti za naše okolje. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sedaj bom prisluhnil mnenje ostalih političnih skupin. Želim si namreč pripraviti uravnoteženo mnenje, ki bo upoštevalo tudi različna mnenja v tem parlamentu. S tem bomo dopolnili tudi poročilo, ki ga pripravlja poročevalka gospa Kostinger. Hvala. Uh, <laughs> Hvala lepa poročevalcem. Zdaj lahko gremo poročevalcem v senci, gospod Braner. Hvala lepa. Hvala tudi kolegu za predstavitev strategije in pa predlaganih sprememb. Vprašanje tukaj je samo vprašanje povdarka. Radi bi določene povdarke v strategiji in seveda tudi v predlogih sprememb eh, glede spopadanja z pojavi podnebnih sprememb in pa um, vrednosti uh, gozda za ustvarjanje delovnih mest. Gozdovi, pokritost gozdov v Evropski uniji ima bistveno vrednost pri um, bojo oziroma spopadanju z um, CO2, če bi lahko povečali delež pokritosti našega ozemlja z gozdovi, potem bi lahko tudi bolje zadrževali CO2. Jaz čisto tanč, natančnih številk nimam, pa vendarle bolje, kot gospodarimo z gozdovi, več delovnih mest bomo ustvarili in več uh, CO2 ja bomo uskladiščili. In ravno skladiščenje CO2 v prihodnosti bo izjemno pomembno. Gozdove moramo zato znati uporabiti tudi za to, um, seveda tudi zaradi uporabe lesne mase v različnih industrijah. Um, tudi avtomobili se že izdelujejo z uporabo lesnih vlaken. Poleg vloge, ki jo imajo gozdovi na področju skladiščenja CO2, imajo gozdovi veliko vlogo seveda tudi zaradi lesne industrije, uporabe lesa kot surovine za številne različne izdelke. Prav tako tudi za namene preživljanja časa, recimo s prehajanjem, eh, s tekom, z ježo po gozdovih, eh, izboljšujemo svoje dobre počutje. Gozdovi lahko pripomorejo tudi boljši kakovosti obdelovalne zemlje. Vemo tudi, da lahko s pogozdovanjem preprečujemo tveganje poplav in poplave so vedno večja nevarnost v okolju Evrope, ki se spreminja zaradi eh, podnebnih sprememb. Torej, gozdovi imajo bistveno vlogo tudi pri boju proti podnebnim spremembam, imajo vlogo pri oblikovanju novih delovnih mest. Na koncu lahko rečemo, da človekov najboljši prijatelj ni pes, temveč drevo. Um, now, um... Hvala lepa, zdaj pa gospod Dortmund. Tak for det, øh, og jeg vil godt øh, starte med at takke øh, <clears throat> ordf. Hvala, podpredsjednica. Hvala za predstavitev tega predloga mnenja in mislim, da moramo resnično uh, uskladiti gospodarjenje z gozdovi in skrb za nje. Različne politike od uh, podnebnih sprememb eh, in boja proti njim do eh, kmetijske, se na en ali drugačen način dotikajo eh, gozdov. 3,5 milijona ljudi je v opri zaposlenih v tem sektorju. Nekatere države članice imajo svoje nacionalne strategije na tem področju in to je prav. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se daj združili te strategije, kar pomeni, da moramo pri evropskem pristopu upoštevati pristojnosti držav članic. Seveda ne moremo rešiti vseh problemov povsod v Evropi z enim pristopom. Vsi deležniki morajo biti vključeni v to razpravo, predvsem lastniki gozdov. Raziskave in razvoj so tudi eno od področji, ki je, ju je treba bolj okrepiti, kajti nove zamisli, inovacije lahko samo koristijo gozdarstvu in gozdovom. To, kar potrebujemo, je tudi zagotavljanje ustreznih šolskih eh, programov usposabljanja, tako da bomo zagotovili ne samo ozaveščenost eh, v zvezi z pomenom gospodov, temveč tudi boljši dostop, eh, naprimer prebivalcev urbanih območij do gozdov. Potrebne so seveda v ta namen tudi naložbe, da bomo lahko uspešni z eh, biotsko raznovrstnostjo in politiko na tem področju tudi v povezavi z gospodarjenjem s gozdovi. Načrti gospodarjenja z gozdovi so seveda ena od zavez, ki se nanašajo na lastnike gozdov. V večini držav članic je za lastnike gozdov to eh, prostovoljne narave, vendar se mi zdi, da bo treba na tem področju okrepiti naša prizadevanja. Hvala, gospa Jete Mak je naslednja. Hvala, gospod podpredsedujoča. Najprej se zahvaljujem poročevalcu gospodu Kambusu za pripravo tega poročila oziroma osnutka poročila, ki je zelo dobro uravnoteženo. Vemo, da imajo gozdovi tudi neko emocionalno vrednost. V gozdovih se spočijemo, uživamo v naravi, seveda pa predstavljajo tudi veliko bogatstvo v gospodarskem smislu. Gozdovi predstavljajo tudi vir dohodka za veliko ljudi v Evropi. Poročevalec pravi, da je treba spoštovati načelo subsidijarnosti, to že drži, vendar potrebujemo tudi razširjanje dobrih praks in večje usklajevanje leteh. Ko gre za sredozemlje, tukaj gre za posebno pereč velik problem požarov v gozdovih. V drugih eh, delih Evropske unije pa obstajajo druge vrste škodljivcev v navednicah. Zaradi tega je treba bolje poskrbeti za Eh, zaščito naših gozdov, kajti konec koncev smo pravkar slišali, da je, dre, da je drevo naš dober prijatelj. Les je pomemben material, ne samo v gradbeništvu, temveč tudi v mnogih drugih panogah. In v današnjem času moramo izkoristiti vse možnosti, ki nam jih tudi za ustvarjanje delovnih mest eh, ponuja gost gost je pomemben, gozdovi so pomembni za naše prebivalce in zato jim je treba posvetiti ustrezno pozornost. V Evropi obstajajo regije, kjer so prebivalci zelo odvisni od eh, stanja eh, gozdov, od izkoriščanja leteh, ampak tudi v Evropski uniji imamo neke vrste globalno odgovornost, dožnost za zaščito uh, gozdov. Tudi raznovrstnost, biotska raznovrstnost v gozdovih je nekaj, kar moramo ohranjati. Najbolj pomembno vprašanje pa je zaščita gozdov in izkoriščanje gozdov. Zaščita in izkoriščanje morata biti usklajeni, ne smeta nasprotovati eden drugemu. Les je trajnostni material, ki ga lahko uporabljamo v celi vrsti panog. Les prihaja iz gozdov in če bomo dobro gospodarili z gozdovi, bomo imeli les, ki bo koristil um, vsem, ne samo lastnikom gozdov. Hvala. Hvala, sedaj pa gospa Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampukselle. Hvala, gospa podpredsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Kambusu za pripravljeno poročilo. Vsi smo pravzaprav prišli iz gostov, zeleno se pretaka po naših eh, žilah. In za nas, gost ni bil samo vir lesa, temveč je vedno bil kraj, katerem, v katerem sobivata človek in žival. Gozdovi imajo socialno, gospodarsko in čustveno razsežnost in na vseh teh področjih so gozdovi zelo pomembni za Evropo. Glede na povedano je treba povdariti, da so surovine iz gozdov, predvsem les, nekaj, kar ne bomo uh, izkoriščali samo v omejeni obliki. Poleg lesa obstaja cela vrsta drugih eh, možnosti uporabe materijala iz gozdov, seveda pa ta materijal tudi naše, naše vir toplote. Mislim, da je na tem področju treba zagotoviti večjo usklajenost interesov. V Evropski uniji potrebujemo skupna načela. Skupaj moramo razpravljati o teh zadev, čeprav odločanje poteka na nacionalni in lokalni ravni. Načelo subsidijarnosti pa je na tem področju zlasti treba spoštovati. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je v Evropski uniji bistvenega pomena. In tukaj je treba ustvariti poseben okvir. Meni se zdi zlasti pomembno, da je Evropska unija subjekt, ki bo zelo odgovorno deloval na področju gospodarjenja z gostovi, tako pri nas v Evropi, kot tudi v drugih delih sveta. Moramo vključiti tudi trajnostno gospodarjenje z gozdovi v celo vrsto naših dejavnosti in politik, kajti konec koncev smo vsi odgovorni za usodo tega planeta. Biotska raznovrstnost na tem planetu je nekaj, kar lahko le s takšnimi ukrepi zagotovimo. Odgovorni smo za gozdove celotnega planeta, To je naša skupna naloga in odgovornost. Hvala, sedaj pa gospod Macoronis. Hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Gozdarstvo in lesna industrija sta zelo občutljiva sektorja, na katera lahko vpliva cela vrsta političnih odločitev zato moramo bolje usklejevati ukrepe na teh dveh področjih. Nova strategija Evropske unije bi morala zajeti celotno verigo vrednosti v gozdarstvu do eh, dejanja na trg različnih za gozdovi povezanih proizvodov. To bi moral biti moralo biti osnovno načelo. Racionalna raba gostnih eh, virov je nekaj, kar mora zajeti racionalno uh, sečnjo in uh, eh, pogostovanje. Če hočemo tukaj narediti stvari tako, kot je treba, potrebujemo poseben akcijski načrt in pri tem se moramo osredotočiti na uravnoteženo uporabo vseh virov v gozdovih. Poleg tega bi morali sprejeti ukrepe za podporo zasebnim lastnikom gozdov in treba bi bilo ustvariti pravno podlago za uporabo enotnih načel pri gospodarjenju z gozdovi tudi torej vsi eh, deležniki v tem sektorju bi morali delovati kot enakopravni eh, partnerji in na ta način bomo zagotovili tudi družbene koristi gozdov. Hvala, končali smo s poročevalci oziroma poročevalkami v senci. Sedaj lahko gremo na člane. Gospa Marcija Perez ima besedo. Gracias, presidenta. Hvala lepa, predsedujoča. Strinjam se z večino izraženih misli strani kolegov, ki so se oglasili pred menoj. Zavedamo se, da je danes težko spostaviti skupno gostno politiko na evropski ravni. Je pa res, da morajo biti države, ki so bogate z gozdovi, na nek način dožne pomagati tistim državam, ki nimajo toliko gozdov in ki imajo vseeno težave zaradi požarov, zaradi suši in tako naprej. Potrebujemo novo strategijo na tem področju. Upam, da bomo sprejeli dodatne ukrepe za zaščito svojih gozdov, seveda znotraj tistega, kar dopušča načela subsidijarnosti, ki so ga že omenili nekateri kolegi. Ne morem se strinjati s tem, da bi iz vključili v nekaterih primerjih načrte za upravljanje za gozdovi. Gozdovi v sredozemlju imajo precejšne težave. Opuščanje zemlišč je ena od teh težav. Zemlišče, za katerega ne vemo, komu pripada in ki je opuščeno, je zemlišče, kjer hitro pride do špekulacij, do gozdnih požarov, do širjenja neželenih rastlin. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za boljše upravljanje z gozdovi za voljo ustvarjanja novih delovnih mest, za voljo koriščenja lesne mase in ustvarjanja zelenih delov in uh, zmanjševanja emisicij odvaja. Vse te argumente lahko seveda predstavimo našemu prevajalcu mnenja, pa tudi poročevalke Köstinger. Hvala lepa tudi komisiji, ker je še posebej občutljiva za vprašanje zaščite gozdov. Hvala. Thank you. Hvala, sedaj pa gospa Evi. Grazie, grazie predsedniče. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi pripravljalcu mnenja za ta dober strateški dokument o evropskih gozdovih. Mnenje našega odbora bi moralo predvsem izpostaviti nekatere vidike, ki se nanašajo na upravljanje z gozdovi. Pripričani smo, da je gospodarsko vrednotenje naravnih virov tisto, ki lahko prispeva k zaščiti gozdov. Če pa želimo to doseči, moramo najti ustrezno ravnotežje med izkoriščanjem virov in valorizacijo steritev ter naravnih sistemov. Gozdove bi morali obravnavati ne zgolj kot nek vir surovin, ki jih lahko uporabimo v različnih industrijskih sektorjih, temveč v prvi vrsti kot kompleksen sistem, živih organizmov in okolja, ki so v stalni interakciji. Potrebujemo gozove, če želimo zmanjšati emisije CO2, če želimo še utrditi prst, predvsem v Italiji je to še posebej pomembno, kajti smo na potresnem območju. Poleg tega je gozd zelo pomemben za tisoče živalskih in rastlinskih vrst ki igrajo pomembno vlogo tudi pri regulaciji ciklusov, v katerega sodi tudi človek. Izkoriščanje surovin iz gozda bi morali bolj smotrno uporabljati. Pomembno je, da se zavedamo, do česa vsega lahko pride v gozdovih, do kistega dežja, do suše, do izsekavanja, potem do erozije prsti in tako naprej. Gozdarska strategija na evropski ravni je pomembna tudi za druge programe, ki jih izvajamo, naprimer Natura 2000. Ko načrtujemo gozdarske dejavnosti, bi morali upoštevati vse te vidike. Nekatere evropske politike, ko gre za naprimer politiko porabe biogoriv, pa so spodbudile procese krčenja gozdov, še posebej v bolj oddaljenih območjih. Naša moralna dožnost je, da zaščitimo gozdne vire ne zgolj na ravni skupnosti, temveč tudi preko naših meja. Na koncu bi vas rada opozorila še na to, da politike ohranjanja ne bi smele naleteti na nesmotrne ovire, ki izhajajo iz razvojnih politik. Naravne vire je treba ustrezno oceniti kratkoročno, predvsem zato da bi jih lahko dolgoročno še naprej uporabljali. Hvala. Gospod Tolvart je zadnji govornik. Hvala, gospa predsedajoča. Ta razprava je pravzaprav zelo zanimiva. Prepričan sem namreč, da imamo vsi zelo različne izkušnje z gozdovi. Obstaja seveda lepa zgodbica, in sicer o nizozemskem diplomatu, ki se sreča s finskim. Finskega diplomata vpraša, koliko gozdov imate na finskem. Za finca je to popolnoma nerazumljivo vprašanje, kajti fin, finci menijo, ne moremo šteti sedaj gozdov. Če se če zapustim uh, mojo, moj dom, bi lahko takoj, eh, bi, bi rabil 200 km, da prijem do prvega gozda. No, nizozemec je temu finskemu diplomatu, ki se je čudil, rekel, mi imamo 18 gozdov. Finski diplomat je seveda se vprašal, kako pa jih štejete, a tako da morda z eh, bodečo žico obdate vsak gost posebej. Dobro, če pustimo zgodbice po strani, moramo vedeti, da pravzaprav, ko govorimo o tej strategiji gospodarjenja z gozdovi, govorimo o zelo različnih stvareh. Eh, eden od predgovornikov je govoril o izkušnjah na vzhodu Finske. Čeprav sam prihajam tudi iz Finske, pa živim na zahodu, imam popolnoma drugačne izkušnje z gozdovi. Torej, teh 18 gozdov, ne glede na to, kako so veliki, ki jih imamo na Finskem, bi bilo treba zaščititi. Evropska unija jih mor, bi jih morala zaščititi, tako da bomo tudi v prihodnosti imeli še kakšen gost. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji. Hvala, predsedujoča. Kratek bom. Zahvaljujem se vsem govornikom in odboru. Strategija za gozdarstvo Evropske komisije na holističen način gleda na gospodarjanje z gozdovi, upošteva uh, celo vrsto koristi uh, gozdov in, eh, go, in gospodarjanje z njimi. Poleg tega poskuša doseči ravnotežje med ukrepi na ravni EU in nacionalnimi, pri tem seveda upoštevamo načelo subsidijarnosti. Ta strategija priznava, da obstaja cela vrsta koristi družbenih, finančnih, gospodarskih in tako naprej, ki jih gozdovi zagotavljajo. Gozdovi so habitat eh, favne in flore, preprečujejo poplave, eh, ločujejo in shranjujejo CO2 in seveda so tudi rekreativne površine za naše državljane. Zato je v naše dejavnosti na področju gospodarstva treba vključiti prepričanje, da je gost omejen vir in da njegovo kakovost ne želimo zmanjšati. Vse večje povpraševanje po lesu je dobra priložnost za trajnostno politiko na tem področju. Pomembno je posvetiti, vlo, eh, posvetiti pozornost eh, vlogi gozdov pri predelavi CO2-ja na eni strani in na drugi strani vlogi gozdov pri eh, podnebnih spremembah. Današnje nevarnoste, ki se bolj ogroža eh, naše gozdove, so požari in pretirano izkoriščanje gozdov. Zato je treba zaščitno in produktivno eh, vlogo gozdov uskladiti. Komisija bo z veliko pozornostjo proučila vse predloge komisije, tako v razpravi, kot tudi v obliki končne rezolucije vseh pristojnih odborov za to področje v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala na koncu, pa dajem še za končne ugotovitve besedo gospodu Gambusu. Si, hvala lepa, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da se moram seveda najprej zahvaliti za vse prijazne besede, ki ste mi jih namenili. Že prej sem povedal, da želim pri tem mnenju vzpostaviti ravnotežje. Ko smo imeli pred seboj prazen list, smo se še kako dobro zavedali, da pripravljamo mnenje, v katerem obravnavamo vprašanje, ki odraža realnost, ki se precej razlikuje po Evropi. In tudi govorniki, ki so se danes oglasili v razpravi, so to povedali. Lahko govorimo o usklajevanju, ne moremo pa govoriti o poenotenju, o harmonizaciji. Lahko bi sicer govorili o homogenizaciji, ampak zavedati se moramo, da se soočamo z heterogeno realnostjo. Gozdovi na finskem niso enaki kot gozdovi v sredozemlju ali pa gozdovi na nizozemskem. Tam sem kot pripravljalec mnenja skušal spostaviti ravnotežje po eni strani med potrebo potem, da gozove uporabljamo kot instrument za boj proti podnebnim spremembam, po drugi strani tudi kot instrument za gospodarsko rast in zaposlovanje. Po drugi strani pa sem se želel pri obravnavi vseh teh vprašanj osredotočiti predvsem na heterogenost gozdov. Tudi gospa Garcia je prej omenila, da bi morali zagotoviti solidarnost med severom in jugom Evrope. Težko bomo govorili o homogenizaciji, če se ne bomo zavedali, da je, kot rečeno, realnost precej heterogena, ko gre za gozdove. Nekje naj bi govorili sicer o opustitvi načrtov za gospodarjenje za gozdovi ampak mislim, da so ti načrti pomembni, zato ker nam pomagajo za upravljanjem z gozdovi, pomagajo nam pri ohranjanju teh gozdov pri življenju, skrbimo na podlagi teh načrtov tudi zato, da so gozdovi čisti, da jih lahko še naprej koristijo vsi. Glede teh načrtov, mislim, da so merila tu zelo strogo zastavljena. Omenili ste tudi gozdove, za katere ne vemo, komu pripadajo. V teh primerjih pogosto pride do opuščanja gozdov in ti, pogo, ti gozdovi pogosto zagorijo. Zato bi morali, po našem mnenju, ohraniti te načrte za upravljanje z gozdovi. Ne želimo ukiniti teh načrtov, nikakor ne želimo si zgolj, da bi s temi načrti dosegli končni cilj. Končni cilj ni upravljanje z gozdovi, temveč ta, da so gozdovi čisti, da nam pomagajo v boju proti podnebnim spremembam in da nam pomagajo pri ustvarjanju delovnih mest. Prepričan sem, da bo na podlagi te razprave besedilo deležno še kakšne spremembe, vložili boste tudi predloge sprememb in s tem obogatili razpravo, pa tudi samo besedilo. Hvala. Hvala, gospod Gambus. Rok za vložitev predlogov sprememb je 28. januar ob 12. 24. februarja pa bomo v odboru glasovali o tem poročilu. S tem končujem ta sestanek. Naslednji sestanek bo v četrtek, torej 29. januarja. Vsem želim prijeten večer.